Chers collègues, euh, chers amis, je parle lentement au début pour. Euh, Spoštovani kolegi, govoril bom počasi, zato da se boste lahko vsi posedli na svoja mesta. Dobro je, da lahko Začnemo današnjo sejo, ki je pomembna seja. Škoda je, da ni veliko kolegov v dvorani, sta pa tukaj dva najpomembnejša poslanca ali poslanki. Lahko pa vam zagotovim, da je naš, eh, da je naša seja prenašana tudi po spletu, tako da nam prav gotovo sledi cela vrsta pomembnih poslušalcev, tudi drugi poslanci, ki lahko poslušajo to predstavitev iz svojih pisarn. Dobro je, da vas lahko danes eh, tukaj pozdravim. Govorili bomo o dveh temah, za kateri se zdi, da niso med seboj povezane. Imeli bomo pomemben uh, pomembno predstavitev v zvezi z eh, obramno-varnostnim zakonodajnim svežnjem. Ob koncu popodneva pa bomo imeli zelo pomembno delo. To se bo nanašalo na oceno stroškov tega, da bi mogoče postavili pod vprašaj šengenski sporazum. To je zelo aktualno vprašanje danes. Dobro. Glede prvega dela, glede vsebinskega dela popovdne Naj spomnim na to, zakaj gre pri teh težavah. Leta 2009 smo imeli dve izglasovani direktivi, najprej glede javnih naročil področju obrambe, drugo se nanašalo na prenos izdelkov, ki so povezni z obrambo. Evropska komisija mora pri teh dveh direktivah oblikovati poročilo o izvajanju. In tu imamo tudi zelo jasen rok, to je konec junija. Torej, naša popodanska obravnava bo povezana s tem. Gre torej za to, da bi imeli pojasnila, za to, da bi videli, kako bo s tem delom. Kajti s tem se bomo okvarjali cel prihodni teden. Potem pa še nekaj, takoj bi to rad povedal vsega vsem članom, vsem, ki bodo imeli koristi od teh komentarjev. Zastavljena vprašanja komisiji in parlamentu bodo posvečena temu, da bi videli, ali je nujno imeti pobudo parlamenta po revidiranju in po oceni ali ne. Ali je to smiselno po revidiranju teh direktiv čez nekaj tedno ali ne. Potem še nekaj, kar je pomembno pri časovnici iz preteklega leta, leta 2015, je odbor za varnost in obrambo in danes popovde z nami predsednik tega odbora. Ta odbor je stavil mnenje na lasno pobudo o tej temi. Tako da smo tu videli zelo pomembne prispevke odbora IMKO, kajti IMKO ima izključno pristojnost vsega, glede teh dveh direktiv, ki sem jih pravkar omenil. Tako da imamo tu tudi poročevalko, to je gospod Galvik. Vesel sem, ker jo vidim tu. V prvi vrsti je. Dobro, toliko glede samega uvoda. Seveda je z nami tudi komisija, gospod Šulman tu zastopa komisijo. In mogoče bi kar takoj dal besedo. predsedstvu pododbora za varnost in obramo. Gospa Futik je podpredsedujoča. Hvala predsedujoči kolegi. Poslušala sem angliško tolmačenje in rada bi vas popravila. Nisem bila poročevalka pri mnenju na lasno pobudo. Koordinatori iz CD1 so dali pobudo za to poročilo. Gospe in gospodje, jasno je, da pri odsejevanju izvajanja teh direktiv načenjamo zelo pomembno, resno in istočasno zelo občutljivo vprašanje. Treba je razumeti, da so obramni izdatki, velik delež državnega proračuna vseh evropskih držav. V številnih primerjih gre tu za obveznosti NATO. Imamo tudi prostovoljne obveznosti držav članic, da dosežejo pragove in tu imamo vsaj dva odstotka, to je naš cilj. Istočasno so bile direktive sestavljene takoj po začetku hude krize. Torej vsi mi se popolnoma zasedamo tega, da če govorimo o obramnem sektorju, če govorimo o stelovanju med različnimi sektori, moramo tu upoštevati tudi proračunske zneske, ki so temu namenjeni. To pomeni, da to mora pomeniti pravo možnost za obnovitev, po drugi strani pa je to zelo, zelo pomembno za to, da imamo jasno varnost v državah članicah EU. In zato moramo tu upoštevati vse akterje in videti moramo, kako se bodo dogodki razvijali v obeh sektorjih, Torej, najprej gre tu za možnost oživitve po krizi, po drugi strani pa je tu seveda treba upoštevati tudi varnost, izzive, to so popolnoma novi varnostni izzivi, zato da bi tu preučili zelo drugačna področja. No, kakšno izjavo bi tu podala? To je povezano s sedanjo situacijo držav moje regije. Po komunističnem obdobju v naših državah še vedno potrebujemo konsolidacijo obramnega sektorja, zato da bi prispevali k sem prednostim tega, da bi imeli več in več metode skupnosti, tudi v tem sektorju. Hvala lepa, veselimo se ocene varnostnega in obramnega svežnja. Merci, merci. Hvala, hvala lepa, gospa predsednica. Sedaj pa bom dal besedo predstavnici komisije, to je gospa Šulman, je namestnica generalnega direktorja. in ukvarja se s tem poročilom, ki sem ga pravkar omenil. Prosim, kolegica. Hvala, predsednik. Hvala, ker ste nas povabili sem. Na začetku bi se res navezala na to, kar smo pravkar slišali. V kontekstu varnostnih in gospodarskih izzivov mora Evropa ohraniti inovacijsko in varnostno industrijo na dolgoročni rok. In tu je seveda treba upoštevati specifike sektorja. Ampak to ni cilj sam po sebi, to je ključna dejavnost za to, da bi imeli močno konkurenčnost in trdno obramno industrijo v Evropi. Tu imamo ti dve direktivi o javnih naročilih in prenosih v Evropske unije. To so temeljna orodja za to, da bi dosegli notranji trg za obrambo. Ta dva instrumenta se povezujeta. Najprej gre za obramna javna naročila, s tem naj bi spodbudili čezmejna naročila, imeli naj bi dobre razpise, istočasno bi države ohranile varnostne pomisleke, kar je pomembno. Potem drugi del, direktiva o prenosih, to bo omogočilo čezmejno trgovino in industrijsko sodelovanje. To je močno povezano s tem, da skušamo konsolidirati delo in biti bolj učinkoviti. Gre za to, da bi poenostavili pravila za prenos obramnih izdelkov v Evropski uniji in v ta namen imamo tudi nov podnastavljen sistem licenciranja na mesto nadzora ex ante prenosov na podlagi posamičnih primerov naj bi države bolj izvale ex post nadzore za občutljive izdelke, ko gre za splošne licence. Še naprej bomo podpirli učinkovito izvajanje obeh direktiv, kajti To je nekaj, na kar se bomo vrnili podrobneje, ko bomo imeli poročila. No, razumemo, da se parlament strinja s temi cilji. Hvala za vsa izražena stališča, večkrat smo to slišali. 21. maja 2015 smo videli resolucijo o varnostnih zmogljivostih in obravnih zmogljivosti v Evropi. Veselimo se nadaljnega stalovanja z Evropskim parlamentom na tem področju. Zelo nakratko bi sedaj omenila status pri obeh direktivah. Začela bom s z obramno direktivo javnih naročilih. Kot ste sami namignili, sedaj delamo na oceni direktive. To bo osnova za poročilo Komisije parlamentu in svetu poznaje letos. Zaenkrat je še prezgodaj, da bi sklepali o tem, kako se bo direktiva izvajala, kakšne bodo posledice, ampak imamo pa prve podatke in ti kažejo, da imamo povečanje posledic po direktivi, Potem imamo tudi več obvestil. Iz 2200 v letu 2012 smo šli na preko 3000 v letu 2015. Skupaj smo imeli 9000 v letu 2011 do 2015. Torej tu vidimo znatno povečanje. Če si pogledamo vrednost pogodb, ki so bile dodeljene po direktivi na leto in tudi tu vidimo povečanje, in sicer smo 6500 milijonov evrov v letu 2012 na preko 19000 v letu 2015 pri 1.200 milijonov 2011 do 2015. To so prvi podatki in to je treba potrditi. Istočasno pa še nekaj, kar pozorno opazujemo. Tu obstajajo indici, da imamo pomembne obramne nakupe izven direktive, torej nadzorujemo trg, krepili bomo dialog z državami, da bi zagotovili skladnost in da bi reševali tudi skrivljanje na trgu. In še nekaj, kar je zelo pomembno, je, pri tem pristopu sodelovanja, ki ga skušamo imeti. Delamo so, da bi podajali usmeritve pri nekaterih izključitvah direktivi, sedaj bomo zaključili delo tudi, ko gre za izključitve med vladami, razmišljamo o tem, kako naprej, tudi, ko gre za izključitev mednarodnih organizacij. Na koncu lahko rečem, da podpiramo cilje, da bi spodbujali čezmejni dostop MSP-jev do dobavnih verig in javnih naročil, to je bilo podarjeno resoluciji parlamenta iz 21. marca 2015, delamo na tem. To je zelo pomembno vprašanje, polno izzivo. Imamo tudi posebno strokovno skupino, ki se ukvarja s tem. Tam imamo predstavnike iz držav članic in iz industrije. Pričakujemo, da bomo imeli sklepe v tej skupini jeseni. Sedaj pa druga dimenzija tega svežnja, to gre za direktivo o prenosih. Tudi tu sedaj ocenjujemo situacijo, izvajamo ocenjevanje in to bo izhodišče za poročanje parlamentu in svetu pozneje letos. Predhodne analize in stiki ter razprave z državami in industrijo so pokazale, da kar zadeva nova orodja, nove instrumije v direktivi o prenosu, to ni bilo poštevano, kot je bilo prečakovano, tako da imamo tu kar nekaj prostora za razmislek. Vemo, kakšne so nekatere ključne težave. Na kratko, Tu slišimo, da kar zadeva splošne licence za prenos države, da so te zelo raznolike glede na vsebino, glede na druge izdelke, ki so zajeti, ampak tudi, ko gre za vse pogoje, ki so povezani s tem. Veliko je torej drobljenja, tako se je to izvajalo, potem tudi podjetja, ki morajo biti certificirane za rabo novih licenc. Ampak, če podjetja tu ne vidi nobene dodane vrednosti in pravih poenostavitev, potem in razmišljajo o tem, da bi ta proces certifikacije bil nekaj, kar bi želeli imeti. To potem ni vredno. In tu imamo le 40 podjetij v Evropi, ki so certificirana in to je res znatno pod pragom pričakovanj. Da bi presegli te težave, je komisija oblikovala delovno skupino z državami, da bi se izmenila boljše prakse, da bi se pogovarjali o tem, kako poenotiti izvajanje direktive v prenosih to obsega recimo tudi opredelitev skupnega minimalnega seznama neobčutljivih izdelkov, tudi to naj bi vključili v splošne licence za prenos držav članic, potem se skupina ukvarja s tem, kako naj bi certificiranje postalo bolj privlačno za podjetja. Upamo, da bodo te intenzivne razprave in da bo ta pristop sodelovanja ustvaril zaupanje v državah, da bomo imeli konkretne rezultate, dokler ne bomo predstavili poročila o izvajanju direktiv vam. Torej, Naj zaključim. Mislim, da imamo tu veliko stečnih točk. Delovanje notranjega trga na področju obrambe je ključno. Več tega potrebujemo, poznaje letos bo komisija sprejela Evropski obrambni akcijski načrt in trudimo se, da bi imeli učinkovito izvajanje dveh obrambnih direktiv. To bo sveda del akcijskega načrta. Ampak mislimo, da bi moral ta akcijski načrt iti dlje da nimamo le ukrepo notranjega trga. In skušali bomo torej določiti načine, da bi podprli in spodbudili k temu, da bi imeli več obramnega sodelovanja Evropske unije tudi preko meja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica. Ja, seveda se strinjamo z istimi cilji, to lahko potrdim in to že veste. Poslušal sem vas in občutek imam, ja, da ko govorimo o teh dveh direktivah, omenjate prenos, ocenevanje, tu imamo različne stopne in zlasti pri direktivi o prenosih imamo občutek, da je še veliko poti pred nami. To bomo ponovno preučili, vključno s tem, da bi delo tudi zaključili. Hvala lepa. Sedaj pa bi šli na prvi panel. Hvala vsem gostom, ki so prišli sem. To so strokovnjaki. Prva razprava se bo nanašala na direktivo o javnih obramnih naročilih. Tu imamo dva gosta, dva govorca. Z nami je dr. Martin Tribus, ki je profesor evropskega prava in evropskih politik vsega na pravni šoli v Birminghamu in z nami tudi gospod Tomi Nordberg, ki je glavni svetovalec na Ministrstvu za obrambo na Finskem. Torej, če lahko vsak gost spregovori 8 do 10 minut. Predstavljam si, da imate tu tudi prosojnice. Ja, to že vidimo na ekranih. Mogoče lahko nekoliko Sedaj eh, zmanjšamo osvetlitev v dvorani. Prosim. Please. Predajam vam besedo. Lahko gasnemo luči. Gospod predsednik, gospe in gospodje, preden bi začel, bi se rad zahvalil te hiši, temu odboru, ker ste me povabili sam. Sem edini akademik tu panelu in veliko zadovoljstvo mi je in to je priložnost za vsakega akademika, da lahko naslovi to hišo. Preden bom začel svojo predstavitvijo, bi morali preučiti, kako je s tem instrumentom. Ali je ta instrument za obramno javno čelo učinkovit instrument? Pridem se bomo poprašali o tem, naj spomnim na cilje tega instrumenta. Kaj ne bi dosegli s tem? Glavni cilj je ta, da bi pravzaprav varnostnim in obramnim sektorjem dali instrument narejen po meri, tako da bi lahko varnostno in obramno vprašanje zlasti nacionalni ravni povezali z vsebino instrumenta in z vsebino notranjega trga. Če želimo to povezati, potem moramo zmanjšati rabo člena 346 pogodbe v praksi. In to lahko storimo tako, da uporabljamo direktivo o javnem sektorju. To je predhodna direktiva iz leta 2008, potem pa imamo tu prilagoditve. Potem se to seveda porazdeli, zato da imamo rabo po miri v nacionalnih sektorjih, ne da bi uporabljali člen 346. To se lahko upravi na štiri načine. Preko omejitev, preko fleksibilnosti, preko opisa in preko nadomestitve. Najprej omejitev. Tu gre za to, da imamo kar nekaj dodatnih izključitev, ki se vključijo. Poleg 2018 potem imamo tudi sodelovanje med vladami, imamo sodelovanje med raziskavami in razvojem in tako naprej. Torej, področje izvajanja te direktive ni tako obsežno kot pri direktivi o javnem sektorju. Fleksibilnost, to je tu v spredju. Gre za to, da se tu odmaknemo od najbolj konkurenčnih postopkov. Tu je odprti postopek, ta je najbolj konkurenčen. In da gremo k manj konkurenčnem pogajalskem pristopu. Torej, ta direktiva, nasprotju z direktivo o javnem sektorju, omogoča prosto rabo pogajalskih postopkov s predhodnim opozorilom za pogodbo, za konkurenčnost in tu imamo lahko pogajanski proces brez takšnega obvestila, brez konkurence, v večjih primerih kot pri direktivi v enem sektorju. In potem še zadnji način, da bi to porazdelili za obrambo, to je nadomestitev. In to obsega tudi to težko vprašanje offsetov. Ne moremo iti vsega, skozi ta sestanek, ne da bi omenili tudi tega občutljivega vprašanja. In tu bom sedaj odprl Pandorino skrinjico in bom povedal nekaj zelo jasnega. Kako je z offsetom? Nemogoče je to uskladiti z idejo o notranjem trgu, prostem gibanju, nediskriminacijo. Tega ne moremo uskladiti brez tega pobota. To seveda vpliva na delovanje notranjega trga tu vidimo velik negativni vpliv. Kakšen men te direktive? Ne gre za reševanje offsetov, mogoče je to predvsej razumno, ampak tu imamo nekaj na mesto tega in to je sistem podizvajanja. Sedaj bom spregovoril o tom vprašanju čez nekaj trenutkov. Ali to deluje? Kaj deluje dobro v tej direktivi? In potem imam še eno presonico o tem, kaj bi lahko izboljšali. Veliko stvari deluje dobro. To je dobro sestavljen instrument. Zelo natančno je bil sestavljen, to so sestavljali več let. Kakšna je omejitev? To deluje dobro na različne načine. V določni meri imamo primere, kjer bi člen 346 lahko uporabili. In pri direktivi o enem sektorju so šli na te izključitve, čeprav to ne pomeni, da imamo tu konkurenčno naročilo v teh primerih, kajti izključitve so izključitve, ste izven sistema. Fleksibilnost, to je najmočnejša točka direktive, zlasti govorimo o prosti rabi pogajalskih postopkov s predhodnim obvestilom o objavi, to je zelo pomembno za skupnost, ker opravlja nakup in to se mora delevati. Potem opis tu gre za varnostna vprašanja, zlasti pri dobavi, zlasti pri informacijah. Tako da se to jasno opiše v različnih fazah procesa naročil. To je zelo dobro urejeno, zlasti, ko govorimo o varnosti informacij. Mogoče to nekoliko bolj problematično, ko govorimo o varnosti dobave. Potem pregled in sistem pravnih sredstev ta hiša je to dodala v predlog. Tega nismo imeli v prvotnem predlogu komisije. Tudi to je uspešno, čeprav jim to poznam le anekdote. No, slišal sem, da so nekateri primeri šli celo na sodišče in to je bilo sedaj uspešno, direktiva je bila prenesena vse države, čeprav pozno in to se uporablja številnih državah, čeprav imamo tu velika razhajanja. Nekatere države to uporabljajo, kot da bi to imele že veliko, veliko let, Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, te države lahko imenujemo to. Potem pa imamo nekaj držav, kjer sploh še niso objavili nobene pogodbe. Čeprav to shaja iz planskega leta, to je mogoče lahko prisotno, uradno v aktu, ampak nihče ni nič storil. Kaj bi lahko izboljšali? Potrebujemo nekaj pojasnil, mogoče nekaj dodatkov, mogoče potrebujemo tudi nekaj črtanja in mogoče bi lahko dali nekaj več mesa na kosti. Komisija se že ukvarja z obvestili, zato da bi pojasnila nekatere izključitve, to potrebujemo, stolovanje med vladami, zlasti ko govorimo o novi opremi, ki se nakupi, to je zelo pomembno, to imamo tudi izjemo glede mednarodnih organizacij, ampak mislim, da bo to kmalo urejeno. Glede področja uporabe se sprašujem, če bi lahko imeli lasno prilogo v direktivi, da imamo neizčrpan seznam pogodbenih organov, na katere se to nanaša. Sedaj imamo neko navskrižno sklicevanje. Nekateri strokovnjaki so mi povedali, da to prinaša zmedo glede samih postopkov drži to, kar sem rekel. To je zelo urejeno, zelo dobro sestavljeno, čeprav ne razumem, zakaj bi spoh potrebovali konkurenčni dialog, ko pa že omogočamo prosto rabo pogajalskih postopkov brez predhodnih pogodbenih obvestil. Seveda to pomaga, to so kot neke smernice. Ampak te države, ki uporabljajo konkurenčni dialog in zelo malo jih je tudi na civilnem področju, jih je malo to uporabilo, ki to uporabljajo na obramnem področju, vedo, zakaj to počnejo, ker imajo izkušnje s tem, recimo Združeno kraljestvo. Francija prav tako. Mogoče bi lahko konkurenčni dialog črtali, kaj ti pogajalski postopek s predhodnim obvestilom je že omogočen. V drugom koncu pa odprti postopek ni bil ključen ta instrument. In pravzaprav imamo nakupe v obramnem sektorju, ko se to uporablja. Recimo pri orožju, pri vzdrževanju. In mogoče bi to lahko vključili tudi pri streljivu, ampak zato, da bi imeli odprt postopek in bi to omogočili. Včasih razmišljamo o tem, zakaj tega niste vključili, kajti tu imamo prosto izbiro v postopkih. Lahko bi dali ljudem več možnosti, več fleksibilnosti, ker je fleksibilnost tako zelo pomembna tu potem še nekaj, kar je povezano z naslednjo temo o direktivi ICT. Varnost dobave je zelo pomembna v direktivi. In kako jaz to vidim? Tam, kjer se Ministrstvo za obrambo druge države ukvarja z nakupom. Ja, zakaj naj bi to bilo podvrženo kakršnim koli licencam? Tudi ministrstva za obrambo imamo v vseh 28 državah, ali ne moramo zaupati, ali bi lahko v direktivi že izključili ta ministrstva, takrat, ko imamo licence, to bi lahko imeli popolno liberalizacijo, lahko bi jih posem izključili, to je že mogočno po tej direktivi, mogoče spoh ne potrebujemo sprememb direktivi, ampak pravzaprav je vse odvisno o prenosu, ampak mogoče bi to lahko bila nekatera ideja, o kateri bi razmislili glede offsetov, pa imamo tu tudi pravila, ki so pomembna, to je nekoliko zapleteno. To ne uporablja skoraj da nihče, mislim, da se nekateri tega celo bojijo. Ampak še nekaj, ne zaključim s tem, mislim, da je sedaj še zgodaj. Mislili smo, da bodo do leta 2016 si že vse prenesli. To smo mislili leta 2014, da bomo imeli pet let izkušenj. No, prišlo je do poznega prenosa, včasih zelo poznega. Tako da nismo tako daleč, kot bi si želeli na tej stopni. Tako da mislim, da tu potrebujemo še nekaj časa. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod Tribus. To je bilo zelo dobro. Naj povzamem to, kar ste rekli z enim stavkom. Potrebujemo obrambo po meri. Direktive morajo biti sestavljene po meri. Tudi obramba. Ne vem, če sem s tem povzel razpravo, ampak Mislim, da je to zelo pomembno in tu imamo tudi seveda različne ravni prenosa in predsednik Fotiga oziroma predsednica Fotiga je to že omenjala. Sedaj pa takoj predajem besedo drugemu govorcu, to je gospod Norberg. Vi pa ste na drugem koncu. Vi ste stranka, vi ste uporabnik te direktive, vi ste organizator pri prenosu, ampak ste v državi, kjer se soočate z veliko praktičnimi vprašanji glede te direktive. Prosim, prejemam besedo. Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej hvala za priložnost, da sem lahko z vami tu, da spregovorim pred odborom. Hvala tudi za to priložnost, da lahko predstavim stališča nekoliko manjše države članice, kot smo slišali. No, izrabil bom to priložnost in povedal nekaj o finski, o našem sistemu, samo zato, da boste lahko razumeli ozadje, odkot prihajamo kot država in kot kupec v tem evropskem obramnem trgu. Mi nismo nobena vojaška zaveznica, kot lahko vidite na zemljevidu, kjer se nahajamo, smo na severovzhodu Evrope, imamo dolgo kopensko mejo z Rusijo, še vedno imamo obvezni vojaški rok, vsi moški morajo opravljati vojaško služenje, to traja med šest meseci in enim letom. Glede našega sistema, Lahko rečemo, da je varnostna dobava za nas zelo pomembna, zlasti zaradi zemljepisne lokacije, zaradi našega političnega sistema, ker nismo vojaška zaveznica in tu gre tudi za pomembno komuniciranje preko morja. Naš obramni proračun na leto znaša 2,5 milijarde evrov in 600 milijonov evrov od tega vlagamo v opremo. To se seveda razlikuje od leta do leta ampak to je groba ocena. Imamo obramno industrijo, veliko je majhnih in srednje velikih podjetij, ki so to v spredju in kaj je pomembno po našem mnenju? Pomembno je, da je naša nacionalna industrija pomemben del nacionalne obrambe. Glede na našo industrijo lahko rečem, da to izvažamo od 40 do 60 odstotkov izdelkov. Ker naš domači trg ni tako velik, moramo izvažati tudi izven naše države, izven naših meja. Sedaj pa evropski obramni trg. Po našem mnenju in po mnenju, ki smo ga oblikovali po petletnih izkušnjah s to direktivo, tu lahko vidimo, da imamo sedaj še vedno veliko nacionalnih preferenc glede kupovanja domačem trgu. Videli bomo sicer oceno komisije, če bo to dokazano. Potem verige dobave, te se še vedno oblikujejo nacionalni ravni. Še vedno je premalo čezmejnega sodelovanja. Naš cilj pa je, da tu poštevamo našo velikost. Smo majhna država, smo država, ki veliko nakupuje, imamo omejeno industrijsko izhodišče. Ne moremo kupiti vseh varnostnih in obramnih sistemov doma. Kupujemo v Evropi, v tretjih državah, opravljamo nakupe drugi. In kaj želimo imeti? Najprej to, da imamo opremo, ki bo prilagojena namenom za naše vojaške sile. Potrebujemo opremo, za naše sile, za to, da bi lahko izvajali misije. Tako doma, pri domači obrambi, kot tudi v tujih misijah. Če govorimo o vladi, o tem, ko je treba kaj kupiti, kaj iščemo? Iščemo to, da dobimo veliko za lasten denar. V teh časih finančne krize, varčevanja, tudi mi smo bili prizadeti zaradi proračunskih rezov. Torej, finska vlada v celoti pričakuje veliko od ministrstva za obrambo, da prihranijo največ denarja pri nakupih, da dobijo največ za svoj denar. In če govorimo o industriji in trgu, kaj želimo tu imeti, kakšen je naš cilj? Naš cilj je ta, da imamo konkurenčno evropsko obrambno industrijsko izhodišče v celotni Evropi. Po celi Evropi je to zelo pomembno za nas, kaj ti drži to, kar sem povedal prej. Varnostna industrija, obramna industrija za nas ni katerakoli industrija. To je industrija, ki je bistvenega pomena za ščitanje naših varnostnih interesov. Torej, menimo, da so ti novi instrumenti del notranjega trga, to drži, ampak tu imamo zelo specifične lasnosti, ki jih moramo poštevati, sedaj, ko razmišljamo o ocenevanju in o tem, da bi mogoče direktivo tudi spremenili ali pa da bi oblikovali nove politike. Kako naj to uresničimo? kaj pogrešamo zaenkrat? Pogrešamo to, da bi vsi skupaj na isti način razumeli težave. Imamo velike države proizvajalke, imamo tudi manjše države, ki upravljajo nakup, ki imajo svoje industrije. In mislim, da tu ne vidimo težav zaenkrat. Mislim, da nismo na isti valovni držini, ne razumemo težav na isti način, tudi ne rešitev. Poleg držav članic to velja tudi za komisijo ki je pomembni interesni udeleženec, ampak to velja tudi za druge evropske institucije in za druge partnerje. Drugo, kaj potrebujemo po našem mnenju, da bi ustvarili spodbude? Da bi ustvarili spodbude za tiste trge, kjer je več čezmejnega sodelovanja. Ko ustvarjamo spodbude, moramo seveda upoštevati tudi to, da so to specifični trgi, gre za vladne posle. Tu imamo pravzaprav le eno samo stranko. Istočasno pa moramo ustvariti takšno okolje, kjer imamo velike pogodbenice, ampak imamo tudi istočasno spodbuda, da se dobavne verige odprejo po celi Evropi. In na koncu moramo odstraniti vse ovire. Odstraniti moramo tiste ovire, ki sedaj obstajajo pri čezmejnem sodelovanju tako med državami, ampak še pomembnejše pa je to, da ustvarimo ovire med industrijami. Potrebujemo takšne varnostne verige, da bi tu vključili člane iz velikih in majhnih držav, zato da bi dobili najboljši inovacijski potencial v evropskem obramnem sektorju. Hvala lepa. Merci beaucoup, Hvala lepa, gospod Novberg. No, pogosto pravite, da prihajate iz tiste države, ki se vam zdi majhna država. Jaz nisem tega rekel, vi ste to rekli, ampak prepričali ste nas, da tudi takšne države, ki ni največja v Evropski uniji, je obramba velik trg. Torej, ne glede na velikost države, je obramni sektor pomemben sektor. Rekli ste, da razmišljate o nacionalni integraciji. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, kar je pisalo na zadnji prosojnici, kako to uresničiti. Omenili ste tri značilnosti in tu je šlo res za vse cilje, s katerimi se strinjamo. Sedaj ste rekli, da je za to potreben čas. Vaša država je sedaj komaj da začela ta proces, tako sem vas razumel. Napočil je čas, da damo besedo gospe Galpec. Ta je bila naša pročevalka v odboru Inko. Pri besedilu iz lanskega leta, prosim, da se odzovete na besedo obe gostov. Köszönöm szépen, elnök úr. Um, először is eh, engedjék meg. Hála lépa. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in gostje, naj se vam najprej zahvalim za ti dve odlični prezentaciji. Popolnoma se strinjam z govorniki. Vsi naši kolegi so mnenja, da je obramni trg zelo poseben trg. Tradicionalni pristopi za ta trg ne veljajo. In popolnoma se strinjam tudi s tem, da je treba doseči, da bo evropski obramni trg konkurenčen. Vesela sem, da je ta direktiva uspešno izvajana, kljub temu, da se strinjam z mnenjem da nas tukaj čaka še veliko dela. Kot odbor IMKO vemo, da je obramni trg zelo razdrobljen, prav tako pa se zavedamo dejstva, da ga ne smemo prikomerno regulirati. Strinjam se s tem, da potrebujemo praktična pravila, ki bodo omogočala svobodno izbiro, ko gre za javna naročanja. Odprti pregledni postopki so dobra pot naprej. Udeležene strani morajo imeti izbiro. Zakonodaja je pomembna, ampak tega področja ne smemo preveč regulirati. Istočasno moramo iz uh, notranjega trga odstraniti vse ovire ali pa je treba vsaj bistveno zmanjšati te ovire. Ko sem pripravljala to poročilo, se mi je porodilo kar nekaj pomembnih vprašanj. V zvezi s tem so potekale zelo razgrete razprave. Gospod Tribus je omenil vprašanje offsetov. Szok azt a vonalat, hogy minek után az offsetek a belső piac kiteljesedésének a gátjai. Um, no, mi smo v zvezi s tem izjavili, da so offseti zaenkrat še ovira za popolno delovanje enotnega trga, zato jih je treba ti počasno ukiniti. Po reviziji bomo morali razumeti, da čeprav je Evropa, Evropska unija enotni trg, so na njem tako večje, kako tudi manjše države članice. Politike so dobre, če je to lahko hkrati uh, splošna politika za celotno Evropsko unijo in hkrati prikrojena eh, tudi vsake posamezne države članici. Ehm, mislim, da bi morali v poročilo vključiti tudi pozitivne spodbude, ti so boljše kot sankcije. Eh, treba je eh, ustvarjati takšne pozitivne spodbude. Še enkrat se zahvaljujem gostujočim strokovnjakom in uh, njegovi prispevki mi bodo pomagali pri pripravi naslednjega poročila. Hvala lepa. Andres Švab je z nami, on je koordinator iz ALS-a. Imate kakšno vprašanje, bi se odzvali na to, kar smo slišali, Andreas? Ja, merci beaucoup, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Mal, uh... Hvala. No, vesel sem, da danes eh, razpravljamo o tej pomembni temi za enotni trg in uh, to priložnost bi izkoristil za to, da strokovnjakom jasno povem, da smo mi kot Evropski parlament pri državah članicah tudi v primeru obramnih izdelo, izdelkov močno upoštevali vidike nacionalne varnosti. Varnost je pomembnejša kot to, kar je pomembno za enotni trg. To pravim zato, ker pripravljamo tudi direktivo o mreži izmenjave informacij. Mesece smo porabili zato, da bi prišli do prvih um, dogovor z država, državami članicami. Um, čeprav živimo v digitalni dobi, uh, Seveda je vedno nacionalna varnost osrednja naloga držav članic, ki za katero morajo poskrbeti na suveren način same, ampak pri čezmejnem prehodu digitalnih storitev prihaja do povezave med nacionalnimi območji varnosti, eh, ki države pač to države pač med seboj povezuje, zato je treba ukrepati skupaj. Ampak mislim, da tukaj še nismo vedno tako daleč na področju trga obramnih izdelkov. Eh, gospa Galpelci je pravilno povedala, da je člen 96 eh, dobra podlaga za sodelovanje na tem področju. Ne smemo preveč poudarjati nacionalne varnosti. Eh, še vedno imamo obramne izdelke, ki so strukturirani predvsem glede na, ki so prilagojeni predvsem eh, nacionalnim strukturam in prav zanima me, kaj bomo v drugem panelu povedali o tem. Hvala. Predlagam, da prostale dobite besedo za eno minuto najprej glede tega, kar smo slišali, glede besed drugega kolega in glede komentarjev kolega oba gosta. Vsak po minuto imate besedo gospod Tribus ali lahko dodate še nekaj k temu, kar smo slišali? Um, um Hvala. Um, ja, želel sem izpostaviti nekaj iz mojega prispevka. Bolj kot, oziroma uh, želel bi izpostaviti to, kar je povedal gospa Gal Pelc, da bi prej kot sankcije morali ustvarjati spodbude. Direktiva gre nekako bolj v smer sankcij. In s to točko se preprosto še nismo dovolj ukvarjali. Namreč eh, pritisk ne bo prihajal samo od komisije, ki bo skušala države članice prisiliti v to, da spoštujo zakonodajo. Pravzaprav bo pritisk prišel od sodišč v posameznih nacionalnih državah, ko bodo ponudniki uporabili vsa sredstva, ki so jim na voljo za to, da uh, eh, bodi si eh, dobijo očkodnino ali da se nek razpis uh, ukine in tako naprej. Druga, še drugi prispevek. Uh, vesel sem, da je nekdo to jasno povedal. Tega ne moremo uh, dovolj poudarjati. Preveč je poudarka na nacionalni varnosti. In to se uporablja kot argument proti enotnemu trgu. Zato vedno v direktivi, v pogodbi obstaja manevrski prostor za zlorabe. Eh, ne nujno pri nacionalnih razpisih, eh, ampak eh, torej na tem področju javnega naročanja. Hvala, gospod Nordbeck. Še nekaj komentarjev z vaše strani? Like Hvala lepa. Najprej nekaj v zvezi s tem, da potrebujemo več sodelovanja, zato da bi zaščitili naše interese nacionalne varnosti. Mislim, da je to dvoje med seboj povezano in se ne izključuje. Z vidika vlade, z vidika vlade vedno obstajajo specifični, specifična področja v obrambi, ki so samo nacionalne narave. To so pravzaprav prav mm, srčike naših obramnih sistemov in te bodo vedno ostale, ampak veliko je področji izven tega osrednjega dela in na tem področju bi morali poskrbeti za več sodelovanja med vladami, eh, z industrijo. Naj vam ponazorim z naslednjim primerom. Eh, Finska je pred eh, nekaj leti želela okrepiti uh, svoj nabor bojnih tankov, želeli smo posodobiti floto ali pa eh, na trgu kupiti nove tanke. Tretja možnost pa je bila, da bi eh, kupili odvečno oziroma presežno opremo od mm, neke druge države. To s tem bi bili stroškovno najbolj učinkoviti, dobili bi zmogljivost, ki jo potrebujemo. Eh, vlada, ki je imela ta presežek, bi lahko s tem nekaj zaslužila. Eh, transakcija je potekala pa on stran direktive o javnem naročanju v obrambi, eh, ker preprosto tukaj vlade niso izključene. Tako da tukaj gre za ponazoritev neke posebnosti, hkrati pa tudi sodelovanja med dvema vladama. Tako da seveda vedno so tukaj varnostni interesi, ampak izven teh še vedno obstaja veliko možnosti za sodelovanje in veliko možnosti za to, da izboljšamo delovanje našega trga. Hvala, gospod Norbert. Tukaj pa je skoraj zabavno, poleg tega, da je zanimivo, kaj ti pred nekaj časa smo to govorili o krožnem gospodarstvu, delitvenem gospodarstvu, vi pa govorite o presežkih gospodarstvu kot da je to nekaj, kar eh, treba dobro urejati med državami. Dobro je treba gospodarsko optimizirati to, kar kupimo in zelo zanimivo je to slišati tudi pri tej nekoliko novi temi o delitvenem gospodarstvu, da govorimo tudi o brambi. Gospod Tribus, prav imate, kaj ti omenjate tudi sankcije. Ne toliko tiste vidike sankcij v komisiji, kaj ti komisija odloča o sankcijah, ampak teže pa jih je izvajati, lažje je odločati. Po drugi strani imamo sodišča in pri javnih naročilih vemo, da je recimo kakovost sankcij na sodiščih lahko nekaj, kar privede do tega, da se to sploh zgodi. Ampak to vpliva tudi na tiste ljudi, ki odločajo o tem pri javnih naročilih, da mogoče včasih sprejemajo slabe odločitve in ne bi smeli imeti strah pred temi pravnimi postopki, da bi potem zato sprejeli slabe odločitve. Prav je, da opozarjate na to. Predlagam, da gremo takoj na drugi krog razprave. Tokrat bo govora o direktivi, ki se naša na prenose. Z nami sta dva strokovnjaka. Začeli bomo z gospodom Tjerijem Karljejem je namestnik direktorja za mednarodne strateške in tehnološke zadeve v Franciji na Generalnem sekretarijatu za obrambo in za nacionalno varnost. To je na nek način ministrstvo, javni kraj, ker se ukvarjajo s tem. Potem pa bomo prisluhnili gospodu Spencerju Šilversu, ki je vodja politike za nadzor izvoza pri Rolls-Royceu. Gospod Karli. Hvala, gospod predsednik. Ja, skušal bom predstaviti eh, francosko stran te teme, kako izvajamo direktivo o prenosu znotraj skupnosti, kako v teh trenutkih sodelujemo z drugimi državami, tudi s komisijo, kot smo to slišali, zato da bi lahko videli, kako bolje izrabiti urodja te direktive in kako lahko nadaljujemo, zato da bi to bolje izvajali in da bi imeli boljše poenotenje v državah članicah. Ja, že od samega začetka smo v Franciji menili, da je ta direktiva eh, res ena izmed temeljev, zato da bi lahko bolje konsolidirali evropsko industrijo na področju obrambe, da bi to postalo bolj konkurenčno, kajti evropsko industrijo tu gre za to, da bi olajšali prenose znotraj Unije in da bi tudi optimizirali dobavno verigo naše obramne industrije, ki postaja vedno bolj čezmejna. Torej za nas in za druge gre za to, da bi tu odstranili nekatere ovire, ki so obstajale prej do leta 2009 in to je seveda vplivalo na naše industrice, na vse upravne ovire, zakonodajne ovire za to, da je bilo potem manj dobave. Če smo imeli dobavitelje v drugih evropskih državah, torej šlo je za velike ovire pri oblikovanju in razvoju naše industrijske in tehnološke baze evropske obrambe. Torej ta direktiva o prenosih znotraj skupnosti je namenjena temu, da bi izboljšali to situacijo. V Franciji smo storili dvoje. Po eni strani smo to na celovit način izvedli, to direktivo, leta 2012 smo to prenesli, kajti to je bilo treba najprej prenesti v nacionalno zakonodajo, potem pa smo izkoristili to priložnost in istočasno smo tudi spremenili naš sistem za nadzor izvoza eh, orožja na nacionalni ravni. To ni bilo treba storiti istočasno z direktivo, ampak nam se je zdelo primirno, da izkoristimo ta trenutek in da lahko oboje potem tudi uskladimo. Imeli smo poglobljeno reformo našega sistema, predtem smo pri izvozu vojne opreme imeli predhodno potrditev. Potrebovali smo tudi potrditev pri izvozu, tako da smo poenostavili ta postopek. In sedaj imamo eh, sistem tako imenovane enotne licence, tako da imamo sedaj lahko poenostavljen sistem pooblaščanja na upravnih ravnih. Potem smo objavili kar nekaj o, licenc, približno duca takšnih licenc in deset in podjetij je dobilo licenco od 48, kot je omenila komisija. Naj spomnim na certificiranje, to je določba, ki omogoča, da neko podjetje dobijo opremo brez licence vsakič. Torej, Gre za splošno licenco, ki velja za vso opremo v nekem podjetju, pri nekem podizvajalcu, če imamo podizvajalca v drugih državah, v dobavni verigi in tako, da se ni treba predhodno registrirati, najprej se seveda registrirajo, potem pa lahko izvažajo brez ovir. Imajo splošno licenco in izvažajo lahko certificiranim podjetjem. Ja, potem to, kar smo že slišali. In kaj sedaj ugotavljamo v tem prvem obdobju po izvajanju direktive? Tu vidimo kar nekaj različnih vidikov, države imajo svojo odgovornost in to vemo. Pravzaprav gre za to, da lahko ugotovimo, da nam direktiva daje vse, kar potrebujemo. To so orodja, ki so zelo, zelo vplivna, ampak sedaj jih ne uporabljamo dovolj, ker je še premalo poenotenja med državami članicami. No, to lahko obrazložimo tako, da rečemo, da niso vse države mogle izvajati te direktive z isto hitrostjo ali pa niso mogli to prenašati v nacionalne sisteme z isto hitrostjo. In potem to lahko razumemo, kajti prej smo govorili o tem, da bi odstranili ovire. In sedaj smo nekje na pol poti. In kaj smo skušali storiti? Skušali smo delati s tistimi državami, ki so v splošnem okviru tega dogovora, imamo Francijo, Nemčijo, Združeno kraljestvo, Italijo, Španijo in Švedsko, zato, da bi oblikovali nekaj predlogov, potem pa smo tu še naprej delali na tem s komisijo in z drugimi 22 državami in na koncu je to metoda, ki deluje predvsej dobro. Torej, to smo uredili preko prve faze od januarja 2015, tako kot je prej že rekla komisija. In med prvim je šlo za to, da bi ukrepili rabo splošnih licenc, da bi poenotili vsebine preko držav. Tako da smo tu oblikovali kar nekaj predlogov, tako da smo, ima, eh, smo to uredili z licencami v 28 državah, potem pa imamo drugo dimenzijo za certificirana podjetja, kajte videli smo, da ko govorimo o certificiranih podjetjih, je to eno izmed najpomembnejših orodij te direktive. Potem se nam je zdelo, da moramo še naprej med državami tim izmenjavo, res, da bi imeli več zaupanja, več preglednosti, da bi se z name poenotili. In zato, da bi bila orodja iz direktive bolj privlačna, zlasti splošne licence in certificiranje. In še zadnji vidik, oprostite, ker je to nekoliko tehnično. Mislim, da bo predstavnik tu spregovoril o tem, potrebujemo takšno metodo, da bomo lažje klasificirali vojaško blago. Če sem nekdo iz industrije in če začnem snovati opremo, ali je to specifično zasnovano za vojaško rabo ali je to prilagojeno. Recimo tudi v ZDA delajo na tem. Torej, zdelo se nam je potrebno, da napredujemo pri tem, ko gre za posebej oblikovano opremo za vojaško rabo. Ja, potem po januarju 2015 smo nadaljevali s to analizo skupaj s komisijo z 22 državami. Komisija je opravila izjemno delo za to, da bi potem seveda uredila to analizo, Imela je devet delavnic v dan 2015, torej res pozdravljamo to delo, vse upravljeno. In v prvi fazi nam je to omogočilo doseči pomembne rezultate. V enem letu smo pravzaprav poenotili seznam opreme in sedaj je to veljavno za 28 držav. Tega prej nismo imeli. Torej imamo dve splošne licenci za vojaške sile in za certificirana podjetja. To je velik napredek, je zelo pomemben. Potem drugi vidik, kjer moramo še naprej delati in tudi države so tu nedavno predstavili kar nekaj predlogov, sedaj delamo z 22 državami in s komisijo in sicer gre za to, da delamo na pogojih ponovnega izvoza iz Evropske unije, kajti ne gre le za to, da poenotimo, da olajšamo kroženje blaga znotraj Evropske unije, potem moramo to izvoziti v tretje države. Tudi tu torej vidimo velika razhajanja praksi v različnih državah članicah. To je pravzaprav delo kjer sodelujemo s komisijo in z državami članicami. Sedaj, ko imamo to prvo izhodišče, imamo seznam skupne opreme za certificirana podjetja in za vojaške sile in delamo na tem, da bi poenotili pogoje ponovnega izvoza. Med drugim razmišljamo o različnih idejah, recimo, da bi imeli to, kar se imenuje tako meni beli seznam državam, ki jim lahko zaupamo izven Evropske unije. In tja bi potem lahko izvažali vse to blago, ki je del splošnih licenc. Potem imamo drugi vidik, še naprej naj bi delali na našem pojmu posebej oblikovano za vojaško rabo, torej tu imamo metodologijo, ki se bo lahko povsem izvajala v naši industriji in na tem področju imamo zelo zanimivo izmenjavo ZDA. Tudi tam izvajajo reform procesa nadzora pri izvozu in tudi tam opravljajo podobno reformo. No, ne smemo se slepiti. Vse ameriško delo pri njihovih reformah je povezan s tem, da bi zboljšali tudi njihovo konkurenčnost, njihove industrije. Potem še zadnja os, pri kateri delamo, gre za to, da bi pravzaprav izboljšali privlačnost certificiranja za naša podjetja. Podjetja vse prepogosto odkrivajo to, kar slišimo, da so procesi certificiranja predragi, predolgi, predolgi da imamo premočne upravne pogodbe glede na prednosti, do katerih lahko pride in tudi tu moramo najti rešitve. Naj zaključim. Tu lahko vidite, da so orodja iz direktive 2021 o prenosih zelo pomembna, zato da bi odstranili ovire v dobavni verigi Evropske unije, da bi konsolidirali našo industrijsko in tehnološko bazo obramne industrije Evropi. Ampak tu še vedno nekaj pogrešamo in sicer popolno poenotenje med državami in tudi boljšo rabo teh orodij. Torej vidite lahko, da je tu veliko napredka. V zadnjih letih, ja, napredovali smo, ampak pred nami je še kar nekaj dela, ampak menimo, da ko bomo pravili vse to, bomo res lahko imeli vse prednosti zaradi te direktive o prenosih znotraj skupnosti, kajti menimo, da Evropski svet za obrambo iz junija 2016, svet, ki bo preučil akcijski načrt za Evropsko obrambo, to bo tudi omogočilo, da bomo tu videli, kakšne prednosti imamo lahko zaradi te direktive. Hvala. Merci Hvala lepa. Gospod Karli, ja, rad bi rekel, da bo mogoče naslednji govorec povedal nekaj, kar bo prineslo odgovore, kajti gre za to, da podjetja tega ne sprejemajo na najboljši način, no, mogoče Rolls Royce drugače gleda na to, mogoče so vaši odzivi drugačni, mogoče na to plejo tudi velikost podjetja. Gospod Spencer Shilvers. Hvala, lepo pozdravljeni. Tukaj predstavljam uh, industrijo um, torej letalstva in vesolja. Ne bom govoril neposredno, ne bom nič govoril o Rolls-Royceu. Najprej nekaj o izvajanju. Pravičeno reči, da je bila implementacija počasna, ampak za to obstaja cela vrsta razlogov. Prej so si države ogledale posamezne transferje od primerja do primera. Eh, za vsak primer so izdajale licence, niso imeli globalnih splošnih licenc, ki bi omogočile multiple transferje. Zato je trajalo kar nekaj časa, preden so se države članice navadile na te splošne globalne licence. Prav tako ni bilo dovolj informacij na nacionalni ravni o, te, o tej direktivi, zato države niso začetka začele uživati vseh koristi. E, države so objavile zakonodajo, ampak samo malo jih je vstopilo v dialog z industrijo in objavilo pol podrobne smernice. Schema certificiranih podjetij je glavni inovativni element te direktive in bil je namenjen spodbujanju zaupanja. Kaj ti Države članice so upoštevale možnost ponovnega uvoza in jamstva za transferje, zato da so lahko zagotovili, da bodo tista podjetja, ki bodo dobile njihove transferje, imeli vzpostavljene sisteme, s katerimi bodo upoštevane vse potrebne določbe. Predtem je samo deloma, oziroma so, drž, so le malo držav članic um, imelo takšen sistem preverjanja skladnosti. Zato so morale razviti postopke ocenjevanja in evalvacije in tudi to je trajalo nekaj časa. Prav tako pa je bila ena izmed glavnih ovir premajhna vidljivost uh, splošnih uh, licenc za transferje. Eh, komisija je sicer zato vzpostavila podatkovno bazo, ampak ta bo koristna samo, če bodo države članice dale na razpolago informacije o licence, ki so jih izdale. Eh, prav tako se tukaj razlikuje pokritost in eh, možnost uporabe, kar tudi spet ovira izvajanja direktive. še nekaj besed o slabostih. Tukaj bi osvetlil štiri področja, ki sem jih identificiral. Prvič gre za način, kako upravljajo s transferji znotraj Evropske unije. Za vidika podjetij se moramo zazreti on stran meja in moramo oceniti vpliv režima transferjev v širšem mednarodnem kontekstu. Sistem nadzora mora zato biti povezan z nadzorom nad izvozom. Eh, to velja tudi za naše glavne trgovinske partnerice. Zato omenimo, da bi država članica morala tesneje sodelovati s komisijo in s parlamentom in zagotoviti, da je na njihovih področjih pristojnosti eh, predviden robustni sistem, ki upošteva mednarodne zaveze dolžnosti in, možno, in da je možno takšen sistem tudi inteligentno upravljati. Drugič, nekatere države članice še vedno uvajajo omejitve za ponovni uvoz, za recimo sestavne dele, ki jih je treba vključiti v izdelek, potem tudi postopek certifikacije je zamuden za tako podjetja, kakor tudi, uh, ob, kakor tudi uh, oblasti, ki morajo uh, vse skupaj oceniti, oziroma se to razlikuje od države do države. Podjetje nima spodbude za to, da zaprosite takšno certifikacijo, če licence niso dovolj vidne ali pa če niso uh, Eh, upoštevane v državi članici, kjer eh, so locirani njihovi dobavni elementi. Če nimamo smiselnih globalnih licenc, potem tudi nima smisla, da razmišljamo o sistemu certifikacije. Uh, In ne nazadnje, nekatera podjetja se nahajajo v večjih državah članicah in tam stajajo različna nacionalna tolmačenja, kaj so to transferi in eh, izvozne licence. Predvsem zaradi nesoglasja o tem, kaj pomeni posebej narejeno za vojaške namene. Nekaj besed o tem čez nekaj trenutkov. Kar se tiče pozitivnih strani, direktiva je prav gotovo spodbudila države članice od tega, da niso več popolnoma odvisne od posameznih licenc, lahko so sedaj autorizirali transferje znotraj Evropske unije. Splošne licence znižuje bremena, na, bremena podjetij, prav tako pa lahko oblasti vire na ta način razporedijo za bolj koristne naloge. Države članice so individualno in skupaj začele razmišljati o tem, kaj, to kaj je to občutljiva obramna oprema. Razmišljajo o sistemu licenciranja za obe obliki, torej občutljive in neobčutljive, in pa za različne type transferjev. Sistem certifikacije je Prav tako izpostavil pomen vseevropskega sistema nadzora. Samo skozi intenzivno partnerstvo in dialog z industrijo lahko vse skupaj izvajamo in tudi razumemo oziroma lahko izvajamo tudi kontrole. Na zadnje še nekaj besed o tem, kaj bi lahko izboljšali. Industrija meni, da transferi znotraj Evrome ne, smeli, ne bi smeli biti pove, podvrženi licencam, ki so slabši kot tisti, ki veljajo v ZDA. Komisija in države članice mora zagotoviti, da Evropska unija ne bo v slabšem položaju glede na uh, razvoj tega sektorja v ZDA. Drugič, uh, pozivamo države članice, da sprejmejo skupno interpretacijo eh, proizvodov, ki so posebej narejeni za vojaške namene, torej specially designed for military purposes. ZDA so razvile lasno definicijo eh, in zaradi tega določeni deli niso posebej narejeni za vojaške namene in zato ni potrebe, da so, licen, da so izdane licence za njih. Torej, ni enotne interpretacije znotraj Evropske unije in zato prihaja do različne obravnave v različnih državah članicah. Države članice zato morajo sprejeti skupno tolmačenje, skupno definicijo, um, ko gre za obrambno opremo, če ne, pa mora države članice sprejeti takšno definicijo, ki bi vsaj kompatibilna za ameriško definicijo. Eh, mislim, da potrebujemo harmoniziran pristop k sistemu izdajanja licenc. Eh, ko gre za občutljive dele, morajo ti biti jasno označeni, identificirani in morajo uživati prosto gibanje po Evropski uniji s pomočjo sistema splošnih licenc za transferje strani certificiranih podjetij. Prav tako menimo, da ne bi smeli imeti izvoznih omejitev za posamezne sestavne dele ali pa rezervne dele, ki jih proizvaja certificirana podjetja. In ne nazadnje, certificirana podjetja oziroma schema certificiranih podjetij ne deluje dobro. Tukaj je potrebna revizija, potrebujemo manj zamuden sistem preverjanja skladnosti za vsa podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo obrambne opreme v Evropski uniji. Ta podjetja bi morali imeti močne programe preverjanja skladnosti, ki odražajo bodi si eh, kompleksnost ali pa enostavnost eh, njihovih proizvodov, njihovega delovanja ali pa velikosti. Hvala, gospod Šilvers. Mislim, da so vsi slišali vašo predstavitev kot zelo konkretno, jasno, celovito in rekli ste, da se tu izražite meni celotnega združenja, celotne industrije v Evropi. Gospa Galpels, vi ste naslednji. Verjetno imate nekaj reakcij, glede na to, kar smo slišali od obe gosta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strenjam, oziroma zahvaljujem se našim strokovnjakom za izredno jasna sporočila. Pozorno sem poslušala in eh, si zabeležila vse njihove pripombe. Seveda, ko smo sprejeli to direktivo, smo želeli optimizirati veriko dopave. Skušali smo se soočiti z prekomernimi administrativnimi in birokratskimi bremeni, z drugimi ovirami in skušali smo poskrbeti za enako izhodišče za vse, za vse države članice, ne glede na njihovo velikost ali geografsko lokacijo. To je torej sredstvo za doseganje ciljev. Ta inštrument je zelo pomemben. Kot smo slišali strani naših govornikov, obstaja še neka področja, kjer je treba razčistiti, kako kar najbolje uporabiti ta inštrument. Tukaj torej obstaja kar nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Podarila bi tudi pomen postopka certifikacije oziroma certificiranih podjetij. Ni na ključje, da bodo podjetja dvakrat razmislila, preden se odločijo za sistem certifikacije. Prednosti namreč tukaj ne pretehtajo nujno nad komplikacijami, ki se lahko ob tem pojavijo. Zato je treba vse skupaj optimizirati. Naši viri so omejeni zaradi finančnih omejitev, ki bodo verjetno z nami ostali kar nekaj časa. Zato je treba investirati v raziskave, v razvoj, ne samo neposredno na področju sektorja obrambe, ampak v vsakodnevnem življenju je treba to spodbujati vendar pa zato moramo najprej poskrbeti za nekaj dodatnih pojasnil, kaj je občutljiva in kaj neobčutljiva oprema. Eh, tukaj moramo potegniti jasno ločnico med tema dvema skupinama. kot evropska poslanka lahko rečem, da bi res bilo dobro, če bi vseh 28 držav članic začelo izvajati to direktivo, vendar pa trenutno, kar se tiče stopnje izvajanja med državami članicami, obstajajo velike razlike in s tem problemom se je treba soočiti. Seveda pa moramo vedno se osredotočiti na naslednje. Z toli, z, glede na finančna sredstva, ki jih porabimo za evropsko obrambno industrijo, ne moremo dopustiti, da bi bila v slabšem položaju kot ameriška obrambna. Industrija. Naša naloga je, da poskrbimo za prave definicije, za primerna pravila. Še enkrat se zahvaljujem našim strokovnjakom, našim govornikom. Tudi jaz bom to uporabila kot strelivo pri delu oziroma pripravi naslednjega poročila. Hvala lepa, Andreja Švab. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nimam toliko strokovnega znanja kot predhodna govornica, ampak vseeno bi se odzval na obe predstavitvi oziroma bi zastavil vprašanje. Predstavnik finskega obramnega ministrstva je prej pravilno povedal, da ne moremo dovoliti, da bi prekomerno podarjanje nacionalnih interesov pomenilo oviro za enotni trg. No, eh, zadnji govornik, predstavnik ASD-ja, pa je vseeno povedal, da se tukaj soočamo tudi z nacionalnimi ovirami. ki niso politično motivirane. Pogosto ima to praviti z tradicijo posameznih držav članic, ki prinaša seboj določene težave. Tukaj uh, govorim tudi o moji lasni državi, ki uh, je zelo zadržana pri, eh, pri izvažanju obrambne opreme in to spravlja v težavo uh, Eh, številna podjetja, ki želijo izvažati, eh, tudi ko gre za izvažanje proizvodov, Nemčija zahteva licenco za nadaljno uporabo eh, teh delov, teh kosov v vsaki tretji državi. Zato imam vprašanje za oba strokovnjaka. s katerimi ovirami bi se morali prednostno ukvarjati, če želimo doseči, da bi ta nacionalno usmerjen, tradicionalno nacionalno usmerjena industrija nekako uh, se zrasla, tako da bomo lahko dejansko vzpostavili to skupno evropsko obrambo. Hvala, ponovno bom dal besedo obima gostoma, kajti ta vprašanja so bila sedaj zastavljena in naj dodam še eno, naj skoristim to priložnost, zato da bi imeli dialog med gospodom Šilversom, ki je želel imeti enotno tolmačenje tega pojma posebej oblikovano. In francoski predstavnik gospod Karli je tudi omenjal to, da je to pomemben korak naprej v delu Francije. Ta posebej oblikovan, specially designed, ali je to kompatibilno z drugimi državami Evropske unije? Kakšen je dialog med vami in drugimi o tem? In potem še vprašanje obeh kolegov, prosim. Hvala, gospod predsednik. Ja, mogoče bi se vrnil na te različne točke. Mislim, da kar zadeva to ugotovitev glede izvajanja direktive, da so urodja prisotna ampak da se ne uporablja na enoten način v državah, kot smo slišali, se strinjamo s tem, ampak kot vidite, skušamo delati, da bi napredovali na tej poti, da bi opredelili skupne sezname opreme, držav, katere bi lahko izvažali. Torej, na tak način bi lahko potrdili orodja iz direktive. Dokler ni, ne bomo opredelili skupnega seznama, je lepo imeti orodja, ampak to se ne bo izvajalo. In to počnemo sedaj. In že dve leti se ukvarjamo s tem, beležimo napredke na tem področju. Glede vprašanja o virah, ki jih moramo reševati, da bi imeli skupni dogovor na evropskem trgu oboroževanja, Ja, tudi tu bi rekel, da mislim, da če govorimo o področju industrijske konsolidacije, je izvajanje orodi, ki so povezane z licencami, pomembno. Tu imamo vendarle nekaj primerov konsolidacije industrijske skupine. Tu vidimo nedavni primer med Francijo in Nemčijo. In sicer gre za posebej veliko operacijo, med Grossmafajom in Eksterjem. Tu smo videli veliko in pomembno sodelovanje med Francijo in Nemčijo, da bi imeli to industrijsko konsolidacijo in da bi potem videli, kako to prenesti v izvajanje politike na področju izvažanja orožja. Potem recimo drug primer in sicer gre za konsolidacijo industrije različnih raket. 1NBDA, to je bila ta operacija, to sodelujemo z Britanci, da bi opredelili skupne licence opreme. To je eh, le še en primer skupnega izvajanja tega, da bi videli, kako uporabiti urodje iz direktive. Potem smo govorili o posamičnih licencah, govorili smo o splošnih licencah, imamo tudi globalne licence. In tudi to je urodje, ki se močno uporablja v Nemčiji. In to je pravzaprav omogočilo, da smo opredelili cel niz blaga, kar bi lahko ponovno izvažali, kar bi lahko izmenjali v okviru programov sodelovanja med različnimi evropskimi državami ali pa v okviru industrijske konsolidacije med evropskimi akteri. Tudi to je orodje, na katerega ne smemo pozabiti. Potem še zadnje vprašanje o specially designed. Ja, gospod predsednik, omenjate te glasove, ki naj bi slišali. Delamo na evropskem pojmu specially designed, posebej oblikovano. To je ta pojem na podlagi pobude nemških kolegov. Začeli smo se ukvarjati s tem posebni organizaciji, s to, da bi oblikovali metodo, ki bi jo lahko uporabili na enostaven način v industriji. Res je, je zelo blizu pojma iz ZDA da bi se vrnil na to pripombo gospoda Šilvarsa. Mislim, da tu ni težav, vključno s tem, da bi imeli razprave v Vasnarju, zato da bi skupaj z ZDA preučili, kako po eni strani izvajati evropski pojem, po drugi strani pa imamo ameriški pojem. Torej, tu vidimo prve primerjave in sicer gre za to, da bo raba zelo blizu, tam ampak nimamo posem istega seznama vojaške opreme, Torej, tu bi lahko imeli nekaj različnih izvajanj glede na ameriški pojem, ampak gospod Shilvers, naj vam povem, in to je tudi cilj, da bi to bilo povsem operativno, ampak to se bo uporabljeno po enotnem stančinu v evropski industriji. Hvala. Thank you. I, I don't think there are differences between. Zdi se mi, da ni velikih razlik med našimi mnenji glede tega, kaj je naše izhodišče in kakšen je naš cilj. In to uh, se mi zdi zelo dobro. Za začetek bi tudi jaz eh, rad razmišljal malo o ovirah, ki so pred nami. Kot je že povedal kolega iz Francije, moramo razmisliti o konsolidaciji industrije v Evropi. Uh, Če začenjamo to razdeljevati na posamezne sektorje in potem na posamezne dele podjetja, ki se nahajajo v različnih državah, no, potem moramo zagotoviti, da obstajajo primerni inštrumenti za licenciranje. Le na tak način bo lahko potekalo dobro sodelovanje med temi deli. V tem primeru bo podjetje lahko delovalo, kot da bi se v celoti nahajalo v eni državi članici. V nasprotnem primeru pa bo prišlo do ovir in tega si nismo želeli. Torej, prepričan sem, da uh, ste zelo pozorni na takšne vprašanja in seveda sem tudi sam zelo. Uh, obveščen o sodelovanju v okviru MBDA, med Združenim kraljestvom in Francijo. Kar se tiče tega izraza specially designed, tudi tukaj sem eh, prepričan, da na tem področju poteka dobro delo na ravni držav članic. Predvsem, kar se tiče izboljšanja načinov izvajanja pri občutljivih in neobčutljivih izdelkih. V zadnjih letih smo opravili že veliko dela glede različnih eh, podobnih vprašanj. Kar se tiče izdajanja certifikatov, če se lahko še enkrat vrnem na to vprašanje, torej zelo zanimivo bo opazovati razvoj teh eh, razprav. Seveda bom sodeloval z vsemi upletenimi, da bi razvili nekaj, kar lahko zadovoli vse strani. Hvala lepa. No, vesel sem sedaj, ko vidim, da ta dialog obstaja in je ploden. In tu imamo različne partnerje na različnih stranih te verige na tem področju. Sedaj pa tretji krog razprave naše obravnave, ker se okvarjamo z obrambo. Predal bom besedo nekomu, ki se močno zanima za evropsko dimenzijo vseh teh stvari. Gospa Tarja Jakola dela v Evropski obramni agenciji. Je namestnica direktorja za Evropske sinergije in inovacije, vodja enote za industrijsko strategijo in bolj splošne evropske politike. Kolegici zastavljamo vprašanje. Radi bi slišali pojasnila. Mislim, da je dobro, da tu slišimo različne intervencije. Radi bi slišali, kakšne so posledice regulacije notranjega trga ko govorimo o splošnih obramnih zmogljivosti. Kolegica, prosim. Najlepša hvala, predsedujoči. Za začetek bi se rada zahvalila za povabilo, da lahko naslovim vaš odbor na tem sestanku danes. Za začetek bi povedala to, kar je že očitno. Zakaj potrebujemo bolj odprt in eh, manj fragmentiran trg z obrambo. Trg je omogočen samo, če bomo razvili našo industrijo. Vse to pa ne bo mogoče, če obramni trg ne bo dobro deloval. Ta trg pa ima različne dimenzije, naj, naj omenim samo tri dimenzije. Prvič, pravno dimenzijo. To obsega obe direktivi, ki urejujeta notranji trg in o tem govorimo danes. Drugič imamo politično dimenzijo, Eh, trga za obrambno opremo. Razumeti moramo, da javno naročanje obrambnega materijala ni samo obrambna zadeva, ampak tudi pomembna za strateške namene države. Varnost eh, dobave in varnost informacije tukaj je ključnega pomena. Prav zato javno naročanje ni odvisno samo od tega, kaj kupite, ampak tudi od koga kupite. Tretjič eh, in ne nazadnje je v bistvu tudi operativna dimenzije. Javno naročanje omogoča zmogljivosti, ki uspodbujajo obrambo Euro Evrope. To pa je ključno pri obrambi in eh, naročanju na tem področju. Naslov mojega prispevka govori o vplivu pravilnotranjega trga na zmogljivosti pri obrambi. Tukaj moramo razmisliti o izvajanju teh dveh direktiv torej direktive o transferjih in o javnem naročanju v obrambi. Naj povem to, kar je očitno. Komisija je odgovorna za to, da se ti dve direktivi v celoti in pravilno izvajata. Poleg tega pa moramo mi oceniti tudi njihov vpliv. Kot veste, se že pripravljajo uh, zadevni pregledi, ki bodo predstavljeni še letos v parlamentu. Mi seveda tudi z veseljem pričakujemo te rezultate. Osredotočila bi se na nekaj vprašanj, kjer so že potekale razprave z državami članicami. Kar se tiče javnega naročanja v obrambi, so nam strokovnjaki iz držav članic povedali naslednje. Prvič. Število javnih naročil, ki spada pod eh, to direktivo, je relativno nizko. To je mogoče zaradi eh, razlik, do katerih je prišlo po letu 2009. Od takrat se je namreč to število znižalo. Komisija je povedala, da je prišlo do napredka in prav zato moramo še naprej slediti temu razvoju in sicer dolgoročno, tako da bomo videli, kako napreduje izvajanje direktive. Drugič, določene določbe v direktivah povzročajo težave, tako za eh, organe, kot tudi za industrijo. Zdi se, da te določbe povzročajo težave pri doseganju učinka, se pravi pri omogočanju čezmejnega dostopa, predvsem za MSP-je. Komisija, komisija že preučuje to vprašanje, naprimer z skupino za dostop do trga in svetovalno skupino, mi pa smo samo opazovalci pri tem postopku. Tretjič, število čezmejnih naročil znotraj te direktive. Tukaj je potrebno opraviti več analiz, da bomo razumeli, kakšni so vzroki eh, za takšne spremembe. In še četrtič, kot je že profesor pred menoj povedal, je morda sedaj še prezgodaj, da bi povlekli kakršne koli zaključke. Ponovadi traja približno 5 do 10 let, da direktiva v celoti stopi v veljavo. V tem kontekstu smo tudi mi opravili preliminarno oceno izvajanja teh dveh direktiv. Glavni rezultati naše preliminarne ocene so naslednji. Zdi se, da ni neposrednih ovir za sodelovanje na tem področju, ki bi izhajale iz direktive. Če države članice ne sodelujejo, pa je to morda iz kakšnih drugih razlogov, ne pa neposredno zaradi razlogov, ki izhajajo iz te direktive. Še nekaj besed o prihodnosti. Kot sem že povedala prej, je ključni namen direktive o javnem naročanju, da bi spostavili nekakšno platformo oziroma sistem, s katerim bi lahko zagotovili varnost evropskih državljanov. Glede na spremembe v, v varnostni klimi v Evropi bi bilo morda dobro razmisliti o tem, ali pravni inštrument, ki je bil sprejet leta 2009 v popolnoma drugačnih okoliščinah, še vedno omogoča potrebne, eh, potrebna orodja v današnjem svetu, ki se vse bolj spremenja. Glede na to, da si želimo izboljšav, bi morali razmisliti o trenutni klasični direktivi, ki bi lahko bila nekakšna inspiracija za nadaljno delo še posebej praktično izvajanje te direktive. To, je, to bi lahko izboljšalo učinkovitost izvajanja direktive o javnem naročanju na področju obrambe. Še nekaj glede direktive ICT iz leta 2009. Nacionalno izvajanje te direktive ponavadi ni uh, v domeni obrambenih ministrstev, ampak drugih ministrstev, naprimer ministrstva za gospodarstvo ali kaj podobnega. To pa omejuje vlogo naše agencije in drugih deležnikov v tem postopku. Seveda pa obstaja povezava med direktivo IC in varnostjo eh, dobave. Okrepiti moramo industrijsko sodelovanje in konkurenčnost, na tak način pa bi lahko omogočali večjo varnost dobave v Evropi. Uspodbudili bi tudi čezmejno naročanje in eh, na tako izvajanje direktive o javnem naročanju na področju obrambe. naša agencija seveda sledi razvoju na evropski ravni in tudi znotraj komisije. Delo komisije in njeni rezultati so bili že prikazani danes. Prav zato tega ne bom še enkrat ponavljala. Mislim, da je jasno, da prihaja do razlik med različnimi državami članicami pri izvajanju direktive ICT. E Prav zaradi tega še nismo dosegli celotnega potencijala pri izvajanju. Orodja, kot so licence za transfer, še niso dovolj uporabljena. Države članice imajo različne pogoje za te licence. Seveda pa komisija pripravlja ukrepe za celotno izvajanje direktive ICT in to bi res izboljšalo situacijo ter odpravilo določene težave. Naša agencija misli, da je pozitivno, da se komisija pogovarja z državami članicami in da želi pripraviti harmonizirani pristop za nacionalno izvajanje teh dveh direktiv, še posebej, kar se tiče nacionalnih transfernih licenc. Naslednji ključni menik pa bo izvajanje oziroma poročilo o izvajanju, ki ga bo pripravila Evropska komisija. EDA je seveda pripravljena podpriti tako komisijo kot tudi države članice pri tem postopku. Seveda bomo spoštovali eh, posamezne vloge deležnikov in naše odgovornosti. Najlepša hvala. Merci, hvala, kolegica. Ne vem, če ste bili kratki, govorili ste hitro, ampak mislim, da smo vsi razumeli vaše sporočilo. Predlagam gospe Galpelc, da vam odgovori in da istočasno mogoče predstavi kakšne splošne pripombe, ker smo pri koncu naše obravnave v tej temi, ne samo za vas, kolegica, ampak tudi glede vseh komentarjev danes. Prosim. Kazram Zepan. Um... Najlepša hvala, predsedujoči. Torej, še enkrat bi se rada zahvalila naši zadnji gosti, panelistki, Res je, javno naročanje na področju obrambe je vsekakor področje, kjer moramo imeti jasno zakonodajo. Prav zato je tako pomembno, da pripravimo jasna pravila, ki jih bomo lažje spoštovali. Na enak način bomo dosegli tudi enake možnosti za vse udeležence. Preden pripravim zaključek, bi rada zastavila še eno vprašanje. tudi ta direktiva vključuje določene specifične ukrepe za organe javnega naročanja, ki omogoča državam članicam, da ta pravila uporabljajo tudi v primeru skupnega javnega naročanja. Vedno se mi je zdelo, da je to zelo pomembno pravilo v tej direktivi. To namreč velja tudi v primeru agencij za obrambo. Strinjam se, da morajo države članice narediti vse, kar je v njihovi moči, zato da čim bolje izkorišč, izkoristijo eh, dane možnosti. Na tak način lahko skupaj izkoristimo našo skupno kupno moč. Zanima me, ali je v zadnjih letih prišlo do primera skupnega javnega naročanja? Torej, prosim za odgovor na to vprašanje, potem pa bom pripravila zaključek. Hvala. Eh, Ste zastavili vprašanje, bi radi slišali odgovor? Ja, to je primirno, kaj ti želel sem predlagati komisiji naj prevzame besedo. Vem, da je morala gospa Šimen oditi, ker je imela druge obveznosti. Ampak mogoče bi kdo lahko odgovoril na mesto nje. In mogoče lahko vi odgovorite na zadnje vprašanje, kolegice Galpelc. Thank you very much. Uh, my name. Najlepša hvala. Ime mi je Albert Sančegos in sem vodja enote za javno naročanje na področju obrambe. Imamo nekaj eh, primerov, ki niso najbolj jasni, ampak eh, imamo primere, ko je šlo za skupen nakup eh, različnih držav članic. Torej, res je, da obstaja le malo takšnih primerov. Kot ste videli, sedaj ocena še ni končana, ocena še poteka in želimo pridobiti več podatkov, ampak skupni nakupi so še vedno težava, namreč nimamo veliko jasnih primerov takšne skupne uporabe direktive. V direktivi imamo izjemo, ki omogoča državam članicam, da skupaj razvijajo določene projekte znotraj obrambe. Tukaj imamo kar nekaj primerov skupnih razvojnih projektov, kot že rečeno, eh, ampak eh, direktiva je relativno neutralna na tem področju. Ne vidimo velikega učinka direktive na sodelovanje pri skupnih projektih. Hvala. Merci. Hvala lepa. Res bi se rad zahvalil vsem petim strokovnjakom, ki so prišli iz različnih delov Evrope, da bi spregovorili o tej temi. Ali kdo izmed vas, ali mogoče dva, želite v 30 sekundah še kaj povedati? Če ja, imamo čas za te kratke odzive? Če pa ne, pa nič hudega. Ne vem, če kdo izmed vas želi dodati še kaj. Želite izraziti še kaj glede te teme? Prosim, predajem vam besedo. Dvignite, morate svojo roko, če želite eh, besedo. Ne, v redu. Tako disciplinirani ste. Držali ste se čas odlično. Dovolite mi, da se ponovno zahvalim. No, tu danes ne bom podajal nekaj velikih sklepov, naj omenim nekaj eh, smiselnih pomislekov na splošno. Tu jasno vidimo, da je notranji trg skupaj s vsemi obranimi zahtevami nekaj, kar ni tako lahko razumeti. Gre za velike razlike. Težko je vse povezati. Istočasno pa mislim, da smo vsi prepričani, da je nujno potrebno priti do tega celja da ni seveda popolne kompatibilnosti, imamo težave, ampak mislim, da ni tako velikih temeljnih razlik, da tega ne bi mogli preseči. To je proces. To je proces. Smo na poti, gremo naprej in časih nam pravijo, da je še veliko poti pred nami, da je ta pot pomembnejša kot cilj. In reči moram, da mi nekaj ni všeč, ko govorimo o notranjem trgu. Ni mi všeč, ko govorimo o tem, da bi zaključili notranji trg. Ne vem, prepričan sem, da nikoli ne bomo mogli popolnoma dopolniti trga, lahko pa napredujemo na tej poti notranjega trga. In to je zmotno, če govorimo o tem, da bomo nekoč prišli do cilja na notranjem trgu. In to je še en tak primer, ko lahko vidimo, da so pred nami gore, gremo čez gore, plezamo za to, da bi trg vedno bolje deloval. Vključevanje obrambe je velik del te poti. To je pomemben vidik in del in tu je treba napredovati pri tem plezanju na goro. Ampak mislim, da bomo po tej obravnavi vsi razumeli, da seveda ni vse teklo tako hitro, kot bi si želeli. In seveda bomo vse videli tudi v poročilu komisije, kjer bomo imeli evalvacijo prihodnje, ampak napredujemo. Kljub samo tu pogosto slišimo še nekaj o različnih različicah v angliščini, ampak gre za to, da potrebujemo ukrepe po miri. To je vendarle sektor, kjer je notranji trg usklajen z obravnimi zahtevami, ampak tu je treba vse prilagoditi. Potrebujemo delo po meri, brez tega, da bi pozabili na filozofijo notranjega trga. Biti moramo zvesti filozofiji notranjega trga, biti moramo zvesti praktičnim ureditvam splošnega okvira na notranjem trgu. Ja, potem še nekaj. Ko se pogovarjamo o teh obramnih vprašanjih, je seveda jasno, da gre tu za nekaj, kar je močno povezano z vsako državo. Obramba je namreč v srcu ne le zgodovine, ampak tudi zemljepisne lege vsake države. To je tako zelo pomogoče, celo najpomembnejše, kot je velikost države. Vemo, kako je s tem v Evropski uniji. V Evropski uniji imamo države, ki imajo zelo dolgo tradicijo obrambe imajo zelo razvito, mogočno, staro obrambno industrijo, druge države pa nimajo tega. Tako da moramo živeti skupaj, približati se moramo en drugemu. In tu imamo različno zgodovino, različni zemljepis in to velja za vsa evropska vprašanja na upravnem trgu, ampak mislim, da je to še toliko bolj res, ko govorimo o obrambi. Ko govorimo o tem, da gre za zelo, zelo politično delo pri obramni organizaciji. Potem še en dodatek. Nekateri ste to omenjali, kako je s kontekstom, v katerem smo že nekaj časa, vidimo, kako je s tem pojmom obrambe, ne gre le za zunanje obrambo, pa gre za to, da imamo tudi dimenzijo notranje obrambe, glede na terorizem, glede to, kar se je zgodilo, glede na dramo, ki je prizadela nekatere prestolnice pred kratkim, in pred nekaj tedni je ta drama prizadela mesto, ki gosti institucije. Torej, ta notranja obramba poziva k sodelovanju, kajti vemo, da imamo sovražnika in to so stroški in to je naš skupni sovražnik. Ne le, da nam je skupen ta sovražnik, ampak kroži znotraj naših meja in lahko se izjemno prilagodi zmožen je velike fleksibilnosti in prilagoditve in to nas je res veliko presenetilo. Zato moramo reči, da je sodelovanje na področju notranje obrambe pomembno. To je pomembno za vse, kar deluje na trgu javnih naročil, to je povezno s delovanjem med obravnimi silami in to je povezno tudi z opremo z licencami. Tako. Tu bi zaključil in rekel, da je to prav gotovo tema, kjer je potrebno kar nekaj časa. In treba si vzeti čas za prelagoditev in to bo prav gotovo nekaj, na čemer bo delala komisija, tudi parlament, po mnenju komisije čez nekaj tedno. Treba je skladiti potrebo tem, da potrebujemo čas, ampak to je težka pot. Ne smemo pa pozabiti na cilje, ki želimo doseči prav tako ne smemo pozabiti na progresivne faze, ki jih potrebujemo, da bi prišli do konca. Torej, še enkrat, ne nekno moramo hoditi po tej poti, kajti smo na tej poti in gremo naprej. Hvala vsem. Čas za obravnavo o obrambi je potekal. Gospa Galpelc, želite še kaj dodati za zaključek? Se želite dodatno zahvaliti vsem gostom? Potem pa, ko boste izrekli zadnje besede, naj rečem, da imamo obravnavo petih. Gre za Schengen. Predlagam, da po zadnjih besedah Gal Pelc naredimo nekaj minutni odmor in počakali bomo do petih. Prosim, kolegica. Zdaj pa na nekur, um, no jo ja, noj carujem. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ja, zelo dobro ste povzeli ključno sporočilo današnje predstavitve in prav zato ne bom še enkrat ponavljala vsega, kar ste povedali. Mislim, da sama vsekakor ne bi mogla povedati boljše, kot ste to storili vi. Za konec bi se torej rada zahvalila našim gostom vsem panelistom za njihov prispevek, ki je bil zelo pomemben, pa tudi za predloge in komentarje, ki so jih podali. Ne bom se ponavljala, namreč eh, tudi jaz eh, sem že spregovorila po govorih naših gostov. Nekaj splošnih komentarjev in zaključkov pa naj vseeno podam. Prvič. Mislim, da lahko brez težav rečemo, da smo naredili vse, korake v pravilno smer na tem področju. Vseeno pa obstajajo velike razlike med državami članicami glede tega, kako daleč uh, so prišle. Prav zato bi bilo dobro harmonizirati tudi hitrost, s katero napredujemo. Drugič, razvoj na področju evropskega obramnega trga v tem trenutku še ni dovoljšen, zato moramo analizirati naše obrambne zmogljivosti. Takšne analize pa moramo vzeti za osnovo novih predlogov, s katerimi lahko pripravimo reforme trenutnih pravil. Nima smisla, da prehitevamo pri pripravi nove zakonodaje. Gre za zelo edinstven trg, ki ga že odnegdaj zaznamuje fragmentacija. Že zgodovinsko gledano je bilo vedno tako in komisija je pripravila kar nekaj ukrepov za zmanjšanje fragmentacije. Kot pa je povedal predsedujoči, je pred nami še zelo dolga pot, preden lahko rečemo, da imamo skupen notranji obramni trg. Izpostavila bi nekaj področji oziroma nekaj točk, ki uh, niso v celoti v tej uredbi. Individualne pogodbe, programi za sodelovanje, pa tudi specifične izključitve oziroma izjeme od tega, ki lahko vsekakor potvarjajo konkurenčnost na notranjem trgu. Mislim, da moramo zelo dobro razmisliti o tem, kaj bomo storili z temi težavami v prihodnosti. Mislim, da nujno potrebujemo spremembe na notranjem obrambnem trgu, se pa zavedam tega, kakšno je trenutno stanje. Seveda vemo, da je manevrskega prostora malo, ampak vseeno potrebujemo spremembe v tem sektorju. Nekatere države to potrebujejo bolj, druge pa manj vlade držav članic bi gotovo rade vzpodbudile lastno obrambno industrijo in jim dajale prioritete. Ne želijo vstopiti v to soodvisnost na, v sektorju obrambe. Prav zato ne izkoriščajo vseh priložnosti, ki so tukaj na voljo in eh, sinergiji. Prav to pa je razlog, zakaj bi morali na tem področju si zastaviti više cilje. Tukaj bi lahko pomagala tudi Evropska agencija za obrambo, ki bi morala biti prav tako bolj ambiciozna. Mislim, da je pred nami veliko priložnosti in inovativnih inštrumentov, tudi pri javnem naročanju, ki bi jih bilo potrebno izkoristiti. Inštrumentov, ki so nam na voljo, je torej veliko, ampak kot sem povedala že prej, moramo najprej opraviti primerno analizo evropskega trga in priložnosti, ki obstajajo za pripravo nove zakonodaje. Najlepša hvala našim gostom in govorcem. Mislim, da so nam dali veliko zanimivih informacij, ki bodo podlaga za razpravo. Bien, euh, il doit être 17h, 17h01, donc euh, nous sommes à l'heure. Dobro, nadaljujemo. Smo pri drugem popodanskem zasedanju, ki je tudi zelo pomembno. Odbor IMKO je oblikoval študijo o tem, da bi skušali preučiti stroške, če bi šengenski sporozum preneha delovati. Vsi na to gledamo z bolečino. Vidimo oblikovanje začasnih meja. No, upamo, da so tole začasne meje na nekaterih krajih znotraj Evropske unije. Mogoče je to tudi del evropskega projekta, ki je sedaj pod vprašanjem. Je ogrožen. Ampak to ni splošna tema v teh različnih vidikih. Smo v odboru za notranji trg in imamo legitimno pravico, da si tu zastavimo to vprašanje. Če to lahko škoduje notranjem trgu. Vemo, da to škoduje, ampak v kolikšni meri. To je dopolnilno študij odbora Libe glede bolj zakonitih vidikov, ki so bolj povezani z drugimi vidiki, glede kroženja oseb. Gre za kroženje blaga, storitev in vemo, kako je, če bi tu imeli manj dinamike. To bi poseglo notranji trg. No, takoj bomo šli na predstavitev rezultatov te študije. No, tu s kolegi bomo to potem tudi pokomentirali, zastavili bomo več vprašanj in potem bomo slišali tudi končno različico te študije. Ta bo na voljo, le ko se bo zaključil ta proces ocenjevanja. Torej čisto na koncu. Če sem prav razumel, in to je tudi logično, smo imeli tri scenarije, ki smo si jih zamislili, glede stroškov prenehanja delovanja šengenskega sporazuma. Torej, tu gre za aktualno situacijo, s tem, da bi na začetku le zmirno zaprli nekatere meje, potem pa imamo tudi ekstremno situacijo, ko bi povsem zaprli meje znotraj Evropske unije. Hvala strokovnjakom, ki so prišli popovdne. Doktor Matija Slujek se bo izrazil. Je zunani strokovnjak našega odbora. Predal mu bom besedo čez nekaj trenutkov. Je glavni raziskovalec in član odbora iz Kila za svetovno gospodarstvo, je tudi profesor na Univerzi za gospodarstvo in socialne zadeve na Univerzi v tem istem mestu potem pa bom predal besedo gospe Astrid Forum, ki je vodja enote za ocenevanje evropske dodane vrednosti. Deluje znotraj Evropskega parlamenta v službi za raziskave v parlamentu. Torej, en za drugim bodo spregovorili, no ne vem, če potem vrstnem redu, kot želite. Če ja, predajam besedo doktorju Matijasu Leko. Ne vem, oprostite, ne vem, če sem prav izgovoril to ime. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, lepo pozdravljeni vsi skupaj. V tej predstavitvi bi želel predstaviti delo, ki sem ga pripravil skupaj s kolegom. Govoril bom o metodologiji, kako se izračunajo stroški, ukenitve Schengena in pa razpravljali. Pocavi bom tudi um, posamezne um, metodologije, ki jih je, oziroma študijo, ki jo je pripravila Univerza v Lövnu, tako da bomo lahko videli različne študije, kako lahko izračunamo stroške ukinitve Schengena, kako lahko pre, pričamo države članice naj se vrnejo k polnemu izvajanju šengenskega sistema. Nimam veliko časa, tako da bom prešel kar na bistvo. Metodologija vključuje dva koraka. Najprej moramo upoštevati, da nadzor na šengenskih mejah predstavlja določene stroške, prihaja tudi do zastojev. Zato moramo razmisliti o tem, kolikšni meri bi to vplivalo na samo trgovino zaradi tega preverjanja identitete na mejah. The ad valorem equivalent cost of Skratka, treba je preučiti, kakšen bi bil strošek ponovne uvedbe nadzora na mejah in moramo se vprašati, kako bi to vplivalo na stroške za potrošnika, kakšen bi bil dejanski vpliv na dohodke potrošnikov um, zaradi ponovne uvedbe nadzora. Uh, To sta pravzaprav dva ločena koraka. Številne študije izračunajo strošek nadzora na mejah in vpliv na trgovino, torej od spodaj na vzgor. Preučijo, koliko tovornjakov je obtečalo na mejah, za koliko časa, potem temu določijo evrsko vrednost izgubljenega časa in potem praktično to seštejete. To je eden izmed pristopov. Drugi pristop Lahko se vprašaš, ali je to res vse, morda ni vse, potem ekonometrično izračunamo vpliv, ki ga je imel Schengen na dvostransko trgovino v Evropski uniji glede na zgodovinske podatke. Torej, kaj je naredil Schengen, koliko se je povečala bilateralna trgovina med, vsako, med vsakimi dvema posameznima državama raz, ravno zaradi Schengena. In potem lahko približno ocenimo, eh, koliko se je eh, povečal tudi strošek mednarodne trgovine zaradi nadzora na mejah. Na drugi korak analize ni toliko pomemben, kajti tukaj ni velikih eh, razlik med eh, izračunom porasta stroška za mednarodno trgovino in mm, ultimativnega stroška za potrošnika. Up estimates. Step A, bottom up torej, sedaj si lahko ogledamo izračun stroškov od spodaj na vzgor. Teh podatkov ne morete videti, ampak eh, no, lahko vidite posamezne države članice in pa eh, vidite lahko, koliko tovornjakov je prečkalo iz ene države članice v drugo. Podobno preglednico smo, smo pripravili tudi za eh, avtobuse in osebna vozila, potem imamo alternativna predvidevanja glede tega, za koliko časa ta vozila obtičijo na mejah, če obstaja nadzor na mejah, nekje 20 minut za avtomobile, 30 ali 60 minut za avtobuse in tovrnjake. In potem lahko na to vežemo različno vrednost v evrih. Če je gre za avto za službene namene, približno 30 evrov na uro, to je uh, eh, više vrednost kot pa za običajne potnike v osebnih avtomobilih. In pa naslednja preglednica, tukaj smo vse še šteli, strošek nadzora oziroma preverjan na meji. V vsakem stolpcu imamo državo, ki je upeljala nadzor na mejah in potem imamo tudi prikaz tega, kdo nosi stroške. Prva država je dejansko Avstrija, čeprav tega vi ne morete videti. In eh, prvi stolpec kaže, kakšen bi bil strošek, če bi Avstrija ponovno peljala nadzor na vseh svojih mejah. In izkazalo se je, da gre približno za 400 milijonov evrov na leto. Avstrija sama bi nosila približno 100 milijonov evrov tega stroška, Nemčija in Italija pa bi nosili preostale stroške. Zakaj? Zato, ker je Avstrija tranzitna država, veliko prometa torej poteka iz Italije v Nemčijo in obratno ravno preko Avstrije. Tako da to dobro ponazori, da se ti stroški prerasporedijo po različnih državah, eh, Zame je bilo to prav presenetljivo, tako da sem vesel, da sva s timom upravila to študijo. To je torej metoda 1A, metoda od, zgore, od spore na vzgor, torej prikaz stroškov zaradi preverjanja na mejah. No, imamo tudi uh, zadnji stolpec, ki prikaže eh, celoten strošek, gre za več kot 5 milijard evrov, če bi vse države članice uvedle eh, nadzor na mejah, na vseh, svoj, na vseh mejah. No, eh, mednarodna trgovina je približno 3000 milijard na leto, BDP je približno 12 milijard na leto. Uh, Tako da dejansko gre tukaj za manjši znesek. In legitimno se tukaj vprašamo, ali bi to res bil celoten strošek, ali je to dovolj, da ocenimo povprečen čas. Um, tega, za koliko časa se vozilo zadrži na meji. Eh, no, to je podobno temu, kot če obtičimo v prometu in eh, ne vemo, ali bomo obtičali za pet minut ali za dve uri. Če bom obtičal za dve uri, potem to seveda zame eh, pomeni velik strošek in potem bom morda izbral kakšno drugo pot. Podobno velja za tovornjake. Slišal sem, da morajo um, rezervirati časovne slote za um, to, da rastovorijo in če zamudijo ta časovni slot, potem morajo blokirati nov časovni slot. Tako da tukaj gre za več kot za povprečen čas čakanja na mejah. In zato je pomemben tudi korak 1B. Tukaj je šlo predvsem za izračun ekonomistov, ki so rekli, da lahko preučijo, kakšen je bil učinek Schengna zgodovinsko gledano na trgovino. Torej, zakoliko se je trgovina povečala kot posledica uvedbe šengenskega območja. Naslednji posnetek, prosim. Tukaj imate prikazano študijo Felbermajera iz inštituta v Münchnu. Oni so ugotovili, da se je za vsako šengensko mejo eh, državno mejo med dvema državama trgovina dejansko povečala za 2,7 odstotka. Eh, to spet ni toliko, ampak je vseeno gospodarsko pomembno za Francijo in Nemčijo. To pomeni, da se je trgovina povišala za 2,7 odstotka recimo trgovina med Polsko in eh, Portugalsko bi pa morala prečkati štiri meje, to bi pomenilo štirikrat 2,7 odstotka in to je pa že um, precejšna razlika. Zato se moramo iz te ocene premakniti, premakniti na hipotetični strošek. Uh, ki ga je izničila uvedba šengenskega območja. E, kakšen e, kakšne stroške je Schengen tako rekoč izničil. To lahko vidite na naslednjem posnetku. Tukaj obstajajo različne ocene o tem, koliko meje vplivajo na bilateralno trgovino, ampak lahko vidite, da gre za približno nič cela štiri odstotka do nič cela dve odstotka, gre za porast stroškov na mejo. Nič cela štiri do nič cela devet odstotka za trgovino eh, v blagu in enako velja za storitve, kjer je učinek še nekoliko večji. Torej, preverjanje meja bi um, povečal strošek za mednarodno trgovino za vsaj nič cela štiri odstotka. In to je več kot 5 milijard evrov, ki bi predstavljalo morda nič cela ena odstotka v celotni vrednosti trgovine. Tukaj je strošek torej višji kot eh, pri prejšnji oceni. No je pa prav gotovo to manj kot en odstotek. Naslednje vprašanje, kakšne so posledice za potrošnike? Jasno je, da bi nekatere, nekateri izdelki postali dražji, drugi bi morda bili cenejši, kajti potem bi proizvajalci eh, prej prodajali svoje izdelke na domačem trgu, eh, potem eh, nekatere izdelke bi eh, povečali v širšem obsegu, ker bi se zmanjšal uvoz in tako naprej. Treba je torej na vse skupaj pogledati širše. Prejšnji posnetek, prosim. Naslednje pomembno vprašanje je, na katere meje bodo vplivalo preverjanje osebnih dokumentov in vozil. Številne države niso uvedle mejnega nadzora nad vseh mejah. Recimo v primeru Nemčije so uvedli nadzor na meji z Avstrijo, v primeru Avstrije gre za mejo z Slovenijo v tem primeru. Dobro, morda se bo to v prihodnosti spremenilo, ne vem. Tako da moramo previdno razmisliti o tem, um, predvidevati, kako bodo ravnale države članice in uh, morda bo tukaj najverjetnejši scenarij 3, v skladu s katerim bi države članice vzpostavile nadzor nad mejah po glavnem eh, begunskem koridorju, torej vzdolž balkanskih držav, Avstrija, Nemčija in spet bi ne glede na ocena predvedevanje bil vpliv na trgovino manjši kot nič cela en odstotek. Če torej predvidevamo, da bo nadzor nad mejah nadzor nad mejami ponovno uveden samo na določenih mejah, je še vseeno strošek za potrošnike relativno majhen. Če bi vsi začeli nadzorovati spet vse meje, potem pa bi to predstavljalo nič cela 4 odstotka porasta stroškov, kar je pa že bolj občutno. Se pravi, vse skupaj je odvisno od tega, eh, kako se bodo odzvale države članice, kaj skušajo doseči, če bi sploh črtali Schengen, pa bi bili stroški viso, veliko višji kot za samo preverjena na specifičnih mejah. Naslednji postopek, naslednji posnetek. No, seveda, eh, tukaj obstaja določen strošek, ni morda tako zelo visok, Uh, ampak strošek obstaja uh, in uh, zato se moramo vprašati, kako ukrepati v tem primeru. Uh, Eh, nekatere države gledajo na to kot eh, na varnostno vprašanje, recimo Belgija in Francija, potem spet druge skandinavske države so rekle, ne moremo dovoliti, da bi eh, begunci v neomenih številih prihajali k nam, zato je treba ukrepati. V primeru Nemčije sem se nedavno pogovarjal z vladnim uradnikom, ki je rekel, ne bomo zavračali beguncev, če kdorkoli želi zaprositi za azil v Nemčiji bomo seveda procesirali njihovo prošnjo, ne moramo pa eh, sprejeti milijon ljudi brez nadzora, tako kot se je to zgodilo v 2015, to je varnostna grožnja, to um, ne moremo dopustiti. Tako da ne na zadnje, gre za to, da če se želimo vrniti na polno izvajanje šengenskega režima, moramo eh, se začeti pogovarjati o upravljanju zunanjih meja. Ko bomo imeli polno upravljanje, eh, upravljanje zunanjih meja, bodo države spet dovolj varne, zato da se bodo vrnile k um, um, staremu šengenskemu režimu. No in če vse skupaj povežemo še z skupnim azilnim sistemom, to seveda predstavlja velik izziv. Na tem posnetku predlagam, kaj bi lahko naredili. Eno je infrastruktura, številna preverjanja potekajo na zelo improviziran način. Eh, to seveda tudi pošilja določen signal, ko države niso imeli takšne infrastrukture, so trdile, da gre za nekaj začasnega. Eh, no, če bi šlo za trajne kontrole za vso potrebno infrastrukturo, eh, potem bi to spet predstavljalo večji problem. Če že potrebujemo takšne začasne kontrole, potem eh, naj bo vsaj za to vzpostavljena primerna infrastruktura, zato da bomo minimizirali zamude. In na zadnje gre za to, da je treba podpreti tiste države, ki eh, morajo upravljati eh, zunanje šengenske meje. Eh, periferne države, ne moremo jim prepustiti odgovornost za vsta pr pritok beguncev, za um, uh, obravnavo vseh beguncev. Če želimo šengensko območje, potem moramo ustrezno zaščititi zunanje meje in to je skupna odgovornost nas vseh. Hvala lepa, veselim se vaše vprašanje. Hvala lepa, dr. Matijas Fluk. Takoj bom predal besedo gospe Astrid Fung. Prosim. Um, thank you, Chair, for the opportunity to present the final study on the cost of non-Schengen. The EP... Najlepša hvala in uh, rada bi predstavila, kar smo ugotovili v naši enoti. Namreč, eh, kaj bi se zgodilo v primeru ponovnega upeljave mejnih, eh, mejnega nadzora, v primeru to torej ne bi bilo šengenskega režima. torej, to temelji na poročilu, eh, ki smo ga prejeli o enotnem eh, območju. Izhodična točka so bile koristi enotnega trga brez meja, ki obstaja. Šengenski sporazum je dobro dopolnil štiri svoboščine, ki so zapisane v členu 26 pogodbe o delovanju Evropske unije. To omogoča trgovanje znotraj Evropske unije in izboljšuje delovanje notranjega trga pred kratkim, torej januar 2016, je eh, bila objavljena študija z empiričnimi dokazi, da notranji trg uh, dodaja vrednost notranjemu, torej trgovini. Tukaj je prikazanih sedem področji, kjer, se, uh, kjer to koristi MSP-ji, potrošniki, BDP in tako naprej. Torej, tukaj lahko izmerimo koristi tega, da imamo notranji trg brez meja. Štiri svoboščine namreč eh, omogočajo boljšo dodelitev viro in imajo pozitiven učinek na gospodarstva in trg dela. Zviša se produktivnost, izboljša se dodelitev virov in uh, imamo tudi večjo, večji trg. Danes pa zaradi ponovnih mejnih nadzorov znotraj Schengna prihaja do ovir za to trgovino tudi pri trgovanju z dobrinami in storitvami. Kakšen bi torej bil splošen učinek ponovne uveljavitve mejnih nadzorov? Prvič, tukaj bi prihajalo do neposrednih stroškov, potem bi eh, to škodilo koristim, ki so se že uveljavile, ogrozilo pa bi tudi eh, še napredek, do katerega bi lahko prišlo znotraj notranjega trga večje težave torej za naše uh, trgovce, državljane in potrošnike. To bi ustvarilo dodatne stroške in negativno vplivalo na evropsko gospodarstvo. Štirje sektori so še posebej ogroženi v primeru, da bi prišlo do ponovnega nadzora na mejah. Najprej 1,7 milijona delavcev, ki odhajajo na delo v drugo državo. Za njih bi se resnično poslabšala kakovost življenja, manj bi bilo tudi mobilnosti na trgu dela, regionalni trgi pa bi bili bolj, um, manj raznoliki. Torej. Zaradi večjega čakanja na menjih prehodih bi bilo veliko manj dnevnih izletov, zaradi česa bi um, trpel turizem. evropska turistična branža bi lahko tukaj imela velike izgube zaradi tega. Potem pa tretje področje, trgovina z dobrinami. Mislim, da je bilo tukaj že povedano, da bi tovrnjaki morali stati dalj časa na mejah, kar bi povečalo stroške za zaposlene. Poleg tega bi bila ogrožena tudi dobava dobrin pravočasno. Ne gre torej samo za uh, sektor logistike, sektor eh, tovornjakov in eh, dostave. Nasplošno gledano bi bilo manj trgovanja z dobrinami, potem bi se lahko spremenile cene izdelkov, manj bi bilo naložb, drugačne pa bi bile tudi odločitve glede lokacije podjetij. Potem pa še dolgoročen pogled na to in sicer eh, prihodki iz obveznic. nekatere države niso več eh, zavezane k ključnim eh, delom Evropske unije in prav zaradi tega bi se spremenili dohodki iz obveznic. V tem pa bi potrebovali kompenzacije za te države v primeru makrota. Če se povišajo vrednosti obveznic, bi se ogrozili tudi drugi finančni inštrumenti, naprimer obresti eh, in to bi vplivalo na gospodinstva ter na gospodarstvo nasploh. Torej, toliko o učinkih teh eh, mejnih nadzorov, sedaj pa še posledice. Ogledali smo si dva možna scenarija. Prvič, da dve leti prekinemo za šengenskim sporazumom. To je namreč tudi pravni okvir, koliko je možno eh, imeti nekakšno začasno prekinitev. Drugi scenarij pa je nedoločena časovno obdobje, ko bi se uvedle, uvedel meni nadzor. Potem pa imamo še dva podscenarija, namreč, da, da uvedejo meni nadzor nekatere države ali vse države. Preden prikažem različne scenarije, naj povem, da gre tukaj za različne stroške. Če ne bo več Schengna, bodo vse države same morale prevzeti stroške za ponovno upeljavo mejnih eh, prehodov. To bi znašalo 7,1 milijarde stroškov eh, za ponovno spostavitev takšnega menjega nadzora, to je že povedala tudi komisija. No, pa si pogledamo nekaj scenarijev. Prvi primer je dvoletno, dvoletna prekinitev Schengna. Ne bom se podajala v podrobnosti te kalkulacije, namreč to smo že slišali. Delavci, ki se vozijo na delo preko meje, bi bili ogroženi, potem znižal bi se turizem, poleg tega bi trpel tudi sektor transporta. Tovorni promet bo moral namreč ponovno preko carine in to bi bilo problematično. Ogledali smo se sedem držav in Avstrija bi bila najbolj prizadeta, zato ker ima veliko delavcev, ki delajo v drugih državah in pa zato, ker je tudi tranzitna država za tovor. Drugi scenarij. Po dveletnem obdobju bo večina stroškov prihajala eh, zaradi nevšečnosti na menjih prehodih. To bo vplivalo tudi na turizem torej po teh eh, dveh letih, bojo stroški znašali približno 5 milijard evrov. V primeru, da bi vse države članice opustile Schengen, to je torej drugi eh, scenarij, 1,7 milijona delavcev bi moralo čakati na mejah, kar bi stalo do 13 milijonov na dan, kar pomeni 4 do 6 milijarde letno. To bi vplivalo tudi na turizem, namreč kratki izleti in čezmeni turizem bi se znižal, to bi vplivalo na vse države članice. Tovorni promet, cestni promet eh, bi imel težave, naprimer večinoma bi šlo za, če predvidimo pol urni zastoj, bi to pomenilo do 3 milijarde eh, stroškov letno. Če torej povzamemo vse te stroške, vidimo, da je učinek dveletne prekinitve Schengna za vse države članice lahko pomenil skoraj 51 milijard evrov. Torej, najvišji znesek bi bil 21 milijard evrov v primer dvoletne prekinitve. Sedaj pa si oglejmo še popolni preklic Schengna in si oglejmo učinek po desetih letih. Po desetih letih lahko pričakujemo nekaj makroekonomskih učinkov. Če bi samo nekatere države članice prekinile eh, Schengen in torej začeli izvajati meni nadzor, potem bi finančni trgi to lahko razumeli kot signal, da te države niso več del ključnih eh, zakonov in vrednot Evropske unije. Prav zato bi se zvišali. Eh, dohodki iz obveznic in eh, trg bi lahko zahteval kompenzacije zaradi povečanega tveganja do bankrota. V primeru, da gre za države, ki so znotraj monetarne unije, bi morale torej te države plačati še dodačne, dodatne uh, dodatna plačila zaradi teh tveganj. Imamo pa tudi vpliv na rast, namreč zaradi tega bi lahko prišlo do višjih obrestnih mer za podjetja in gospodinstva. To pa bi pomenilo nižje vlaganja in manjšo rast BDP-ja. Če torej povzamem ta primer, kaj se torej zgodi, če neka, neko manjše število držav članic uvede mejni nadzor? Potem imamo tukaj dvojne številke. Najprej učinek na BDP. Učinek na BDP bi bil eh, torej izguba do 70 milijard evrov v teh desetih letih. Poleg tega, če bi prišlo do krize, bi te države lahko izgubile še dodatnih 70 do 170 milijard evrov zaradi naprimer določenih kompenzacij. Tako sedaj pa še zadnji scenarij to, da vse države uvedejo meni nadzor in to zavedno. Po desetih letih bi večina stroškov prihajala zaradi, uh, zaradi zamud na meji, se pravi, ko govorimo o turizmu in o delavcih, ki gredo čez mejo. Tukaj bi najbolj trpela trgovina. To bi vplivalo na rast gospodarstva in kakšen bi bil ta vpliv. Če bi popolnoma prekinili izvajanje šengenskega režima, bi lahko investitorji to razumeli kot eh, izgubo evropskega projekta. Evropa ne bi bila več dobra naložba, tako kot je bila predtem, ko v evropskem prostoru še ni bilo mej. To bi vplivalo na finančne takove in neposredne naložbe iz tujine. Seveda bi to vse skupaj vplivalo na gospodarsko rast. Če vse to združimo, si lahko gledamo, kako bi to vplivalo na države. Naš BDP bi se lahko znižal za do nič cela 14 odstotkov BDP-a -ja letno. To je 230 milijard evrov v desetih letih. Tukaj imamo povzetek teh štirih scenarijev. Torej, sedaj govorimo o tretjem in četrtem scenariju in tukaj je povzeto vse skupaj. Samo še nekaj zaključkov. Kot sem že povedala prej, je šengenski sporazum pomemben del našega eh, enotnega trga in uspodbuja te koristi notranjega trga. Če teh koristi svobodnega gibanja več ne bo, bo to vsekakor ustvarilo visoke stroške. Nekatere študije so pokazale, da ti stroški ne bodo pretresljivo visoki, ampak vseeno jih moramo upoštevati. Ti stroški bodo vplivali tako na državljane, potrošnike, kot tudi podjetja. Učinek seveda ne bo enak za vse države članice, to bo vplivalo na vse države, ampak nekatere bolj kot na druge. Še enkrat bi torej ponovila te zaključke. Za šengenske države bi bili stroški ponovnega upoštevanja upeljave mejnega nadzora. Približno 51 milijard evrov, če bi prekinili šengenski sporozum za dve leti, oziroma 210 milijard, če bi zavedno prekinili šengenski zakonik in to v desetih letih. Poleg tega pa obstajajo tudi posredni stroški, ki niso vključeni v ta izračun. Naprimer, izguba zaupanja v skupno enoto, v evro. To pa bi tudi negativno vplivalo na evropski projekt, saj je Schengen pomemben simbol Evrope. Najlepša hvala. Za konec bi povedala, da je obseg te študije seveda omejen, ker smo bili pod časovnim pritiskom. Kar se tiče dolgo in srednjeročnih eh, učinkov, te bi lahko tudi pripravili, če bi imeli več časa. Upam, da torej razumete naše omejitve. Če si odbor IMKO želi, lahko mi nadaljujemo za to študijo in eh, pripravimo tudi druge rezultate. Hvala. Merci beaucoup. Hvala, predsedujo. Hvala, kolegica. Dolgo časa sem bil ekonomist in še vedno sem ekonomist in razumem metodološke težave, do katerih tu lahko pride. Gospod Švab, se želite oglasiti tudi vi? Kolega. Ne, potem gospod Šov, gospod Kojelo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Um, I want to thank the researchers. Hvala, zahvaljujem se IPOL-u, IPRS-u in raziskovalcem za predstavljeno študijo. Troje, nijam vprašanj, samo tri pripombe. Prva pripomba. Pred nekaj leti, ko smo preučevali stroške ne Evrope, torej je to nekako rodilo notranji trg, ki pravzaprav upravičuje obstoj našega odbora. Že takrat smo vedeli, da je svoboda gibanja bistvenega pomena za blaginjo v Evropi tako smo soočeni z problemi na področju Schengna, eh, seveda zaradi tega, zaradi tega seveda nastanejo stroški, prekinejo se povezave na notranjem trgu. Eh, že takrat, ko smo razpravljali o ne Evropi, smo prišli do zaključka, da potrebujemo eh, odprto Evropo in enak zaključek bi naša danes. Drugič, Jasno je, da to povzroča strošek in raziskovalci so zelo dobro to predstavili. Torej, strošek eh, nadzora na mejah, strošek za trgovino, eh, izguba časa. Trgovina z eh, blagom in za storitvami, strošek za turizem, vse to predstavlja uh, določen strošek. E, tako da tisti, ki argumentirajo, da ti varnostni ukrepi nimajo stroškov, nimajo prav. Sedaj se je zgodilo, da imajo seveda prestrogi varnostni ukrepi strošek in uh, s tem problemom se je treba soočiti. Kar se nas tiče, tukaj ne gre samo za ideologijo, Ne gre samo za to, da smo mi tukaj proevropski, da verjamemo v svobodo gibanja. Ni to edini razlog, zakaj želimo rešiti Schengen. Ne, sedaj imamo jasno oceno stroškov ukinitve Schengena. In še zadnja pripomba. Torej, uh, vsi ti gospodarski stroški, o katerih so govorili raziskovalci, vsi posredni stroški, ne glede na vse to, uničenje šengna ni rešitev. Smo soočeni z rošenimi problemi, ampak rešitev teh problemov ni to, da ukinemo šengen. Kajti potem ne bomo tvegali samo uničenja enega izmed največjih uspehov evropske zgodbe. Ne, škodili bomo tudi gospodarstvu in če ukinite Šengena, bo imela še dodatne stroške, tako da Šengene treba eh, zaščititi in eh, te študije so nam, so nam eh, ponudile še več argumentov za to. Andreas Švab. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa za predstavitev obeh študij, za, oziroma za oceno študij, ki so bile pripravljene. In lahko se strinjam samo s tem, kar je povedal Karlo Skoeljo iz Portugalske. Za temi številkami lahko jasno ponazorimo, kako pomemben je za evropski notranji trg Schengen. Kako pomembno je to, da ni treba, da. Eh, več, da več ni treba, da čakajo na mejah. To ni nekaj samo po sebi omevnega. In to prinaša tudi gospodarske stroške, ki so jih tukaj konkretno izračunali. In to kaže na to, da seveda je upravičeno to, da smo pri celotni begunski krizi izpostavili varnostni vidik, to je prav, ampak jasno pa je sedaj postalo tudi, kako narobe bi bilo, če bi sedaj ta problem reševali na naših notranjih mejah. Tako da moramo ostati pri odprtih notranjih. Eh, zato morajo notranje meje ostati odprte in upam, da nam bo uspelo. Na podlagi teh stroškov tudi ostale države prepričati v to, da je v našem interesu, da meje ostanejo odprte. E, no, seveda pa mora hkrati države razumeti, če um, mora razumeti, da je seveda, če se želimo izogniti varnostnim problemom, močno zaščititi zunanje meje. Škoda, da te študije nismo imeli, ko se je razmela ta razprava na koncu je bilo tako, da so eh, pravzaprav neodvisni inštituti v Belgiji in pa Franciji hitreje pokazali številke, študije, tako da eh, v prihodnje moramo poskrbeti za to, da bodo takšne študije pripravljene prej, da bomo prvi, ki bomo imeli te študije eh, in da nas ne bodo drugi pri tem prehiteli in s tem poželi pozornost v tisku in druge. Vsekakor pa hvala za prezentacije, ki so bile prav gotovo zelo koristne. Hvala, Andreja. Ker imamo še nekaj časa in ker nas pač ja, ni, toliko, ni toliko poslancev, tu bom tudi sam podal nekaj pripomp. Tu bi rad ločil tehnične, znanstvene in politične komentarje. Znanstveno gledano bi povedal dvoje. Najprej, ko razmišljamo o teh vprašanjih, Mislim, da tu vedno vidimo tisni primer, ki bi ga lahko preučili. Gre za izmenjave med Evropsko celino in Združenim kraljestvom ali Združenim kraljestvom in Francijo. No, pogosto gre to preko Francije, recimo Evropo. Tu gre lahko recimo za uh, preliv ali za prehod do Belgije. In tu imamo zelo jasne primere države, ki ni v Šingnu, tam imamo nadzor pri izmenjavi blaga, pri izmenjavi oseb in to je bilo še okrepljeno ne po teroristični krizi, ampak po migracijski krizi. In mislim, da bi bilo zanimivo, če bi to primerjali za mejnim nadzorom v Schengnu, da bi vedeli, kaj se dogaja tam, kjer smo vedno v Evropski uniji imeli nadzor. In tu gre recimo za zelo velik pretok, kajti vemo, da Velika Britanija veliko uvozi, uvozi zelo veliko živil industrijskih izdelkov in to zadeva vse te povezave med Francijo in Belgijo, ampak tu gre tudi za tiste države, ki so dlje od Evropske unije. Mislim, da bi bilo zanimivo imeti nekaj, kar bi nekoliko spodbijalo vaše besedilo v šengenskem območju, da bi prečili tudi te vidike. Potem druga pripomba, glede metode. Mislim, da ni verjetno, da bi popolnoma pustili šengen. Mislim, da če razmišljamo o najslabšem scenariju, imamo tu še vedno sosedske meddržavne sporazume in ne bomo kar čez noč šli na meni nadzor na vseh mejah in to vidimo že danes. Francija in Belgija pravita, da imate sedaj nadzor na mejah. In mi, ki prihajamo te meje, ugotavljamo, da to niso ravno pravi nadzorni ukrepi. Gre za nekaj začasnega. Tako da bi mogoče lahko tudi glede znanstvenih izsledkov rekli, da bi lahko poštevali tudi to, da bi videli, kaj to pomeni glede različnih variant. Kako to urejate? No, sedaj pa bomo pustil ta znanstveni in tehnični vidik in bo šel bolj na politično področje. Glede političnih vprašanj. Najprej prvi refleks, ko si pogledamo številke, lahko rečemo, da smo nekje vmes, kajti tu gre za velike stroške, istočasno pa Evropska unija ne bo kar tako propadla. Mislim, da je Matijas Ljuk na začetku povedal, da je to mogoče nek fizični strošek te analize, ampak to ni tako zelo znatno. No, tisti, ki pravijo, da nočejo imeti več Evrope, mislim, da bi nekateri scenariji bili dobri za njih. Ja. In če je le to strošek ne Evrope, da bi imeli nasprotno stran, da bi imeli druge elemente glede večjega varovanja našega prebivalstva. Ja, to gre tudi za vprašanje notranjega zaupanja. Ne vem, varna država. Torej, če imamo to, pravimo, da je treba tu preučiti problematiko glede te situacije, ampak politično gledano. In tu vidim dvoje kar bi rad rekel. Najprej prvo, mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi konkretno rekli po zneskih in sektorjih, zakaj gre. Recimo, ko pravite, če imamo ta scenarij 50 milijard, predvidevamo 200 milijard, 50 milijard, ali imamo en sektor, pri katerem imamo 50 milijard, ali lahko jutri rečemo, ja, v tem in tem sektorju imamo te zneske, če rečemo državljanom 50 milijard, to nič ne pomeni, ampak če rečemo, recimo, ne vem, sedaj se zmišljujem, ampak recimo, če rečemo, da je to enako vredno celotnemu trgu prodaje pijač v Evropi in če bi to izginilo kar naenkrat, mislim, da bi to ljudje veliko bolj razumeli. In potem na koncu še druga pripomba. Mislim, da bi morali poglobiti ta vprašanja, mi kot politiki smo odgovorni za to, zlasti v tem odboru za notranji trg. Gre za vaše končne sklepe, kolegica. Torej, mislim, da gre za vprašanje o vzdušju med ljudmi, o zaupanju, dinamiki, da bi ponovno spostavili meje. S tem bi poslali signal za podjetja in tu gre za to, da vzdušijo, imamo vključeno Evropo, povezano Evropo, ampak tu pravimo, da mora biti Evropa bolj povezana. In za trenutek ne bom več predsednik tu, ne bom govoril o teologiji, ampak kot eh, član moje politične skupine, ki smo, mi smo federalisti, mi želimo eh, povezano Evropo in na nek način integracija ustvarja pospešitev izmenjav. Torej, tu imamo nekaj, kar bi lahko pojmenovali po ekonomskem značaju elastičnost. Torej, če smo odprti, je več zagona, če smo zaprti, pa manj. To je še bolj pomembno kot neposredni stroški. Ali imate kakšne modele, ki vam omogočajo, da se vse bolj vključi, ne vem. Ampak res je to zelo pomembno za me. Naj povem z drugimi besedami, kot tu, v tem odboru in ko govorimo o vseh teh temah, ki jih obravnavamo ne nekno obravnavamo takšne teme. Ne vem, govorimo o MSP-jih, neki regiji, neke države. Podjetja si pravijo, preveč zapleteno je, da bi prodajali izdelke v drugi državi, ker je tam drugačna zakonodaja, varstvo potrošnikov je drugačno. Gre za to, da nimamo istih poštnih storitev, ne poznamo stroško prevoza in tako naprej. Torej, vemo, da je tako veliko podjetij, veliko je majhnih in srednjih velikih podjetij, ki že vnaprej ne vidijo spodbude, da bi šli drugam na tem velikem notranjem trgu. In naše delo je, da jih spodbudimo, da rečemo, ja, ne gre le za vaše potrošnike doma, imate 500 milijonov potrošnikov, ki lahko kupujejo vaše izdelke. In če jutri ne bi imeli več šengna, bi jih še težje prepričali, da je tako, te MSP-je, tam srednja velika podjetja. In tu bi imeli največji neuspeh. Ne gre za neposredne stroške, pa gre bolj uh, za to, mislim, da imamo še nekaj časa za to. Torej, gre za to, da imamo še manj teh spodbud. Notranji trg je boj. In ne nekno bijemo to bitko v tem odboru. In pravimo, ja, Tu gre za različne vidike in to je ta signal, ki bi ga morali poslati. In gre za to, da bi mi imeli še dodatne psihološke ovire in to je treba bolj podariti. To lahko zamete kot neko dopolnilo, ne kot nekaj, kaj bi bila kritika vašega dela. To ni negativna kritika. Sedaj pa vam predajem besedo, lahko odgovorite meni, kolegu Andreja si odšel, ampak mi bi radi slišali vaše odgovore. Uh, uh, Hvala, no, nekaj misli o tem. Se lahko predstavite, vem, kdo ste na papirju, ampak ne vemo, kdo ste... Se lahko predstavite? Ah, Sorry, I'm, I'm Andrew Lulico, uh, I'm in... Sem Andrew Luliko, sem uh, preučeval kvantitativne vidike te študije, ki jo je predstavil moj kolega. No, kakšne misli so se mi porodile pri vaših prispevkih? Želel bi poudariti to da v svoji študiji priznavamo, da tiste države, ki uvajajo nadzor na mejah, mislijo, da imajo za to dobre razloge. Eh, dobro, mi nismo kvantificirali koristi, ki jih eh, oni vidijo v uvajanju nadzora, torej varnost in tako naprej. Mi smo se osredotočili na stroške, ki jih imajo ukinitve Schengna. Ne trdimo, ne kritiziramo držav, ampak eh, smo samo pokazali, da so države to naredilo svojo lastno gospodarsko škodo. Drugič, naša analiza ni analizirala porazporeditve stroškov. Recimo davčni stroški. No, eh, Grčija je ena izmed držav, ki bi bila najbolj prizadeta eh, in eh, Grčija je v reševalnem programu, tako da ne bo za to, da bodo oni mogli plača, morali plačati direktne obresti, ampak gre za prej posredne učinke zaradi nizkih eh, obrestnih mer. Tako da tu je težko identificirati vse posredne stroške. Seveda bi bilo zelo dobro, če bi imeli študijo dejanskih mej, kako je to vplivalo na um, čas, ki je potreben za prekčkanje mej in tako naprej, recimo med Francijo in Belgijo. Dobro, to bi bilo koristno, ampak nismo imeli dostopa do teh podatkov. Združeno kraljestvo morda ni toliko relevanten primer, kajti tukaj smo se sredotočili na meje na kopnem. Ja, res je dobro, Grčija ima tudi meje na morju in tako naprej, ampak mi smo se predvsem osredotočili na notranje kopenske meje, tako da tukaj primer Združenega kraljestva ni tako relevanten. Eh, potem eh, vpliv na posamezne sektorje, ta ideja je vsekakor zelo zanimiva, lahko bi gledali, kakšne, kakšni sektori so asicirani z um, večjimi selitvami, premiki ljudi in tako naprej. Eh, to bi bilo zanimivo. Še neka točka. V naši analizi je šlo prej za metodologijo 1A, torej ta korak 1A, ki smo ga opisali v predstavitvi. No, če bi želeli iti dlje, pa bi morali vse skupaj razširiti na vplive vzdolž dobavne verige. Ti stroški, ki smo jih ocenjevali, bi torej imeli učinek prelitve na druge sektorje. Če jaz dalj časa čakam na meji, bom kupil recimo manj stvari in tako naprej. Skratka, reakcije bi še razširili te stroške, na to bi se odzvali tudi gospodarski akteri in tako naprej. Tako da, eh, če bi prišteli celotne stroške pod predpostavko, da bi ljudje počeli to, kar počnejo sedaj eh, in bi se pač prilagodili, bi čakali na mejih in tako naprej, potem bi verjetno eh, morali številke popraviti še na vzgore. toliko strani, z moje strani, kar se tiče eh, ja, tudi političnega vidika in tako naprej. Vsekakor tukaj še nismo rekli zadnje besede, naše številke so podobne tistim, ki jih je ugotovila Evropska komisija, nekateri so prišli do večjih številk. Eh, je pa pri našem delu bilo nekaj nenavadnega in sicer Eh, naslednje. Torej, ne moremo misliti, da bi uvedbo na dzora, na samo določenih mejah bilo enako določenemu deležu celotnega stroška ukinitve. Ne, šlo bi za širše politične signale, signale finančnim trgom in tako naprej. In vsekakor tukaj uh, Eh, ti vidiki in posledice, ki bi jih eh, imeli takšni ukrepi, niso zanemrljivi. Rada bi odgovorila na vaše vprašanje glede psiholoških vidikov. No, mi bi seveda želeli to preučiti, ampak tega ni bilo v obsegu nalog in pristojnosti. Komisija nas ti prosila, zato če vi želite, da mi preučimo to, bomo to storili. To bi rada rekla. Ja, seveda so to zelo zanimivi vidiki, kajti. Uh, Tu gre za udeležbo v evru, kakšne učinke ima to, kako je z izmenjavami med kulturami, kakšno je zaupanje državljanov, evropski projekt. In onkraj tega gre za druge psihološke vidike. Ja, to vpliva na podjetje, na tretje države, mogoče ne bodo želeli več prihajati v Evropo in si bodo rekli, ja, prej je bil to enostaven prv trg, sedaj pa se je predvsej bolj zapleteno. In ja, tu imamo zelo močen signal v ozadju ponovnega oblikovanja mej. Ja to bi rad prenesel koordinatorju tega odbora, to pripombo. Žal je, da niste vključili te psihološke dimenzije. Še vi, ne? Ste se vsi izrazili na to temo? Za trenutek bi se vrnil na to, kar pravi kolega, gospod Iliko. To se mi zdi zelo pomembno in sam nisem pomislil na to. Gre za razlike po državah. mislim, da se moramo spomniti na to, da je evropski projekt projekt solidarnosti med državami. Glede gospodarskih vidikov ste me prepričali, kaj te omenjali ste šengenske stroške in Grčijo, ampak mislim, da bi to lahko razširili. Stroški tega, da ukinemo šengen, so toliko večji, če pomislimo na tiste države, ki so danes v težavah, v gospodarskih težavah, kjer imajo različne črte za prestrukturiranje njihovega gospodarstva in to je treba povedati na glas, to je pomembno, ne vem, kako bi to lahko unesli v vašo študijo, ampak to je tudi, kako bi rekel, pomembno, kajti, če imamo tiste države, ki niso kos te finančni krizi po letu 2009. Je to treba povedati na glas. Tu gre za gospodarsko dimenzijo, gre za negativne posledice tega šengenskega sistema. Ampak ja, globalni stroški BDP-ja, evroobmoče, Evropske unije ne smejo zamegliti to, da je to bolj pomembno kot druge države. In ali lahko potem države to počrpajo ali ne. Pravkar sem omenjal Združeno kraljestvo Veliko Britanijo. Zakaj sem to omenjal? Zato, ker je Velika Britanija članica Evropske unije. Za njo to ni problematično, da ni ne v evroobmočju, ne v Schengenu. Pa govorimo o rasti, ne govorimo o politični dimenziji, ampak če govorimo o gospodarski rasti, to ni problematično. In to je pomembno, ker je Velika Britanija šla skozi spone pace, skozi krize, je velika, pomembna država, ima svoje vere in Evropska unija tu kaže solidarnost med državami, ki niso vse na isti ravni, ker je kar nekaj šibkih točk in to, da bi postavili pod vprašaj Schengen, bi ponovno prineslo ločevanje teh držav. Ponovno bi imeli razhajanja in to je pomemben dejavnik tudi gospodarsko gledano. To je treba upoštevati. Bien, euh, je pense... Dobro. Mislim, da smo sedaj zaključili naše delo. Ni bilo predvideno, da bi se oglasili, ampak eh, koli vas so kolegi, ki so prispevali k te študiji, ki ste jo izdelali, vsem bi rad čestito in se zahvalil v imenu odbora Imko. Hvala vam za to predstavitev. Razumeli smo, da so dokončni rezultati študije skoraj da tu, to bo hitro potrjeno, to bomo preučili z veliko zanimanja in še naprej bomo zlasti v tem odboru, ampak tudi celotnem parlamentu bolj nasplošno razmišljali o tem, kaj ovira kroženje blaga in storitev po Evropi. To bomo vprašali v tem odboru, kaj lahko šibi notranji trg. To ni le v nasprotju z evropskim projektom, ampak to lahko le škoduje evropskim državljanom, vsaki posamični državi, vsakem gospodarskem sistemu. Hvala še enkrat, lepe večer, želim vsem skupaj. Ne, oprostite še nekaj. Naj spomnim, da bo naslednji sestanek odbora IMKO 23. maja. 2016 popolno od 15. do 18.30 in 24. maja cel dan od 9. do pol enih in od 15. do pol sedmih. Z vami bo Vicky Ford. Danes popolne sem jo nadomeščal, ker je imela druge obveznosti. Lep večer, sem skupaj. Nasvidenje.